colleagues, please take seat. We can start. Kolegice in kolegi, prosim, zasedite svoje mesta, da lahko začnemo. Začeli bomo z epodarskim dialogom. Tukaj pozdravljam ministrico za finance iz Portugalske, Marijo Luizo Albuquerque. Dobrodošli v našem odboru. kjer bomo torej govorili o gospodarskem dialogu in o razmerah na portugalskem. To je seveda država, kot veste, da je eh, junija 2014 uradno izšla iz programa gospodarskih prilagoditev in po postopni vrnitvi na, na kapitalske trge, torej od julija 2014, je portugalska v celoti vključena v cikel evropskega semestra, ki seveda vključuje tudi nadzor nad fiskalnimi in drugimi um, vidiki. Tukaj smo sedaj na področju korektivnih ukrepov. Danes dopoledne je, je komisar uh, Moskovici predstavil svoje mnenje o osnutku proračunskih načrtov držav članic in Portugalska je ena od sedmih držav članic, za katere je komisija menila, da so izpostavljene tveganju neskladnega delovanja. Zato je zelo korisno in pomembno, da imamo to priložnost, da se pogovorimo o razmerah na Portugalskem z ministrico Albuquerque. In takoj vam bom dal besedo. Uh, da predstavite razmere pri vas in imate deset minut na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, v tem prvem pogovoru z vašim odborom ki poteka nekaj mesecev potem, ko smo mi oblikovali naš prelagoditveni načrt. Želim omeniti, kateri so glavni napredki, ki smo jih dosegli, pa tudi kateri so izzivi, ki še ostajajo. Prelagoditveni program je služil temu, da se strukturni problemi v, gos v portugalskem gospodarstvu odpravijo. Kajti leta 2011 smo bili tik pred kolapsom. Pokazalo se je, da nismo bili pripravljeni na evro in to je privedlo do tega, da je, da so nastala makroekonomska neravnovesja, ne le na portugalskem, tudi v drugih državah članicah. Imeli smo državni dolg, um, ki je bil zelo visok, ampak niso, ni bila zadolžena zgolj država, temveč tudi gospodinstva družine. Zato je nu, bilo nujno oblikovati odprto in konkurenčno gospodarstvo. Rezultat je bil kratek, vendar ne trajnostni gospodarski razvoj. Po letu 2000 je prišlo do dolge stagnacije in celotna situacija je bila kritična z vidika tudi finančne, gospodarske in državne krize. Leta 2011 smo potem zaprosili za pomoč, za zunanjo pomoč, zato da bi lahko prilagodili gospodarstvo. Trije stebri tega prilagoditvenega načrta so odražali, kateri so bili naši glavni izjevi. Najprej konsolidacija javnega proračuna, potem zmanjšanje dolga, ponovno spostavitev finančne stabilnosti in strukturna preobrazba in trajnostno gospodarska rast, kot tudi seveda oblikovanje delovnih mest. Zdaj lahko rečemo, da so rezultati bolj ali manj pozitivni. Naš primankljaj smo spustili z 11,5 odstotkov leta 2000 um, deset za polovico. Tudi lahko govorimo danes o prvem presežku od leta 1997 in o strukturni prilagoditvi v višini desetih strukturnih točk. Ti napredki so posem se nadaljevali tudi leta 2014, kar lahko razberemo tudi iz mesečnih številk. Prav tako smo izvedli fiskalno reformo, tako da je bila okropljena proračunska disciplina in to je privedlo do tega, da so javne blagajne postale stabilnejše. Seveda je bila pomembna tudi zunanja prilagoditev. Več desetletij smo živeli v težkih časih, zdaj pa smo dosegli 1,3 odstotka BDP v letu 2013. Finančno gledano lahko rečemo, da smo dokaj stabilni. Um, dolgoročno eh, zadožitev smo sedaj spravili pod nadzor in tudi um, profil odpisov je sedaj jasno določen. Tudi banke so veliko bolj likvidne, kot so bile. Še posebej smo uh, kapitalizacijske operacije okrepili v obdobju leta 2011 do 2014, tako da lahko dejansko banke dejansko izpolnjujejo svojo nalogo in zagotavljajo gospodarstvo z denarjem. Strukturno gledano smo vzpostavili zelo integriran program, tako da imamo sedaj odprto finančno. Eh, eh, eh, fin, odprto in eh, konkurenčno gospodarstvo. Okrepili smo tudi preglednost javnega sektorja. Na koncu sedaj je treba potegniti črto. Rekli smo, da ostajajo še potreb, področja, kjer še moramo biti dejavni. Bili smo v prehodnem obdobju, to pomeni, da reforme prizadevanja še niso pri koncu. Naša vlada pa želi nadaljevati z reformami. Upeljali smo 400 ukrepov oziroma jih načrtovali za obdobje treh let. Prav tako pa predvidevamo tudi nove strukturne ukrepe, naprimer na področju energetike. Tudi tu smo že nekaj postorili. Poleg tega seveda smo peljali tudi davčne reforme, to vse je že bilo predstavljeno v parlamentu, tudi privatizacijski eh, procesi so se znova začeli, tako da so to zgolj nekateri primeri naših prizadevanj. Torej, ta prizadevanja so dobro koristila tudi našemu gospodarstvu, eh, podprla so se naša nova delovna mesta in sedaj smo v fazi rasti, na tej poti bomo ostali. Nacionalni statistični podatki kažejo, da imamo rast v višini 1,3 odstotka v tretjem četrtletju. Za leto 2014 pa Eh, so napovedi za konec leta 4 odstotne. Torej, eh, brezposobnost naj bi padla in sicer za 4,4 odstotne točke. Eh, v prvem četrtletju je bil ta odstotek nad 17 odstotki, v tretjem četrtletju pa 13,8 odstotkov. Zdaj imamo tudi manj brezposelnih in več delovno aktivnega prebivalstva. Prilagoditveni program pa je. Uh, pomagal tudi odpraviti določena neravnovesja na trgu. Še vedno pa obstajajo seveda veliki izzivi in eh, v zadnjih treh letih moramo resnično energetično in zozeto delali, delati. Skratka, obstajajo še določeni strukturni problemi. Od leta 2011 vseh nismo mogli rešiti. Eh, zato ni bilo preprosto uh, um, mogoče, da bi vse, kar se je nakopičilo, odpravili že v treh letih. Evropska komisija je uh, to tudi povedala v poročilu o uh, mehanizmu o obveščanju, imajo tudi poročilo, kar zadeva zasebno, javno zadožitev, pa tudi brezposelnost. Torej, na vseh teh področjih je še veliko dela. Uh, vse to eh, je še pod precejšnjim vplivom krize. Vendar pa smo določene stvari že spremenili. Zmanjšali smo zunani primankljaj, pa tudi druge stvari smo že storili, vendar pa so dodatne prilagoditve še potrebne za zagotavljanje zdržne rasti. Brezposelnost odraža socialne in gospodarske stroške teh prilagoditev. Naša vrednost je bila previsoka že leta 2010, zdaj pa je postalo absolutno nujno, da tukaj stopimo po drugi poti, če želimo prestrukturirati transakcijski sektor. Kajti naša Eh, naše število brezposelnih od leta 2013 je še vedno zelo visoko. Pa um, obstajajo tudi izzivi, ki jih vsi ne vidijo kot izzive. To ni nujno povezano z neravnovesji, temveč gre tudi za to, da v okviru gospodarskega okrevanja pripravimo program, uh, Eh, v teh nujnih razmerah, ko eh, smo imeli toliko težav. In res je izjemnega pomena, da se prilagodimo, še prej pa moramo seveda konsolidirati to, kar smo dosegli. Torej, imamo tukaj trhlo ravnovesje med eh, ritmom prilagoditev in po drugi strani konteksta, v katerem živimo. Imamo osnutek proračunskega načrta, ki smo ga predložili za leto 2015, je zelo pomemben, ima tudi simbolni pomen. Priprava je bila zelo hitra in je potekala v okviru tega strateškega proračunskega dokumenta od leta 2014 do 2018. Torej, ta načrt je bil pripravljen aprila, srednjeročnih eh, načrtov še nismo pripravili, vendar pa so nujni okrepi. Uh, za doseganje 2,5 odstotkov BDP že določeni za leto 2015. 30. maja in 14. avgusta je ustavno sodišče opozorilo na bistvene proračunske učinke teh programov, ki so predvideni za obdobje do leta 2018. Konsolidacijski okrepi na področju proračuna pa niso zadostovali, da bi presegli to mejo 2,5 odstotkov BDP-ja in primankljaja v letu 2015. Vlada je sprejela konsolidacijske ukrepe v višini nič cela sedem odstotkov BDP, zato da bi proračunski primankljaj padel na 2,7 odstotkov. Vendar pa to ni zadoščalo, da bi dosegli cilj 2,5 odstotkov, ki si ga je naša država zadala. 75 odstotkov javnih izdatkov je takih ki pomenijo precejšen pritisk na našo rast in doslej še ni bilo mogoče uh, doseči širokega političnega konsenza. Kar zadeva davke, tudi ti so bili dvigneni in ljudje so rekli, da je to neproduktivno. Portugalska vlada se je zavezala k temu, 2000, da bomo leta 2015 išli iz uh, postopka za ugotavljanje primankljaja. To je potrdila tudi Evropska komisija, torej obstaja pozitiven razvoj na področju gospodarstva in tudi kar zadeva izvrševanje proračuna. Vlada bo še naprej spremljala gospodarski razvoj in eh, tudi seveda bomo imeli vse čas pred očmi tudi proračunski razvoj, tako da bi ga lahko ustrezno prilagajali. Reforme, ki smo jih izpeljali v prilagoditvenem programu so pripravili podlago za trajnostno gospodarsko rast, v kateri se lahko ustvarjajo nova delovna mesta. Čas po tem pro programu pa seveda pomeni tudi velik izziv. Tukaj imamo veliko odgovornost, ki smo prevzeli na svoja pleča. Vlada se teh dejstev zaveda in vlada tudi ve, da ta pot ni brez nevarnosti. Ampak ostajamo odločni. Najlepša hvala. Sedaj bomo začeli s krogom govorcev in potem bomo prosili za vaše odgovore. Prvi govornik je Georgi Kristos za ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospa ministrica, za to predstavitev. Mislim, da je Portugalska v precej dobrem stanju. Um, stopili ste v program za Grčijo in iz njega izstopili pred nami. Zato bi vam zastavil dve vprašanji. Prvič, kako je javni sektor Portugalske znova prisoten na trgu ali se dobijo sredstva za izvajanje tega programa ali pa vam trgi zaupajo in lahko ponujate kredite po nizkih obresnih merah, torej ali lahko zagotovite prestrukturiranje dolgov in um, ali lahko uh, omejujete tudi uh, administrativne stroške za to zadolževanje. In potem drugič, praktični problem na Gr Grčiji je in tukaj prosim za vaš nasvet, namreč eh, grška sodišča pravijo, da ustavno gledano ni prav, da se znižujejo določene pokojnine in plače. Eh, naprimer tudi univerzitetnim profesorjem, eh, zdravstvenim delavcem in tako naprej. Torej mora vlada pravzaprav znova eh, dajati tisti denar, ki jim je tem delavcem odzela med programi. Tudi višina DDV-ja v hotelih, to je zelo pomemben sektor na Grčiji, je s tem povezan. Torej, kako vi vidite, vem, da uh, ste tudi pri vas eh, imeli določene sodbe, po katerih ste potem morali vračati tista sredstva, ki ste jih prej javnem sektorju in delovcem javnem sektorju odzeli. Kako ste se tega lotili? E, Najlepša hvala za vprašanje. Kako je torej pri nas ob zaključku tega programa? Seveda, smo imeli določene možnosti, ki so vse povezane z določenimi tveganji, ampak v zadnjih treh letih smo vendarle lahko marsikaj dosegli in to sporočilo smo predali tudi trgom, kajti nismo zgolj izpeljali tega programa, temveč smo tudi izkazali angažiranost vlade in države, da izpelje strukturne reforme. Zato upamo, da bomo k malu v položaju, ko bo gospodarstvo znova cvetelo in ko bomo lahko odplačali naše dolgove tako da bomo torej v boljšem položaju, kar zadeva javne blagajne, kar zadeva gospodarstvo, upamo, da ga bomo s tem tudi okrepili. Skratka, pri nas je nakopičilo preprosto preveliko problemov in na začetku se je od nas pač zahtevalo preveč, nismo bili kos nalogi, tudi nekih podpornih mehanizmov še ni bilo. Vendarle pa smo spostavili likvidnostno rezervo, tako da lahko ta, da smo lahko premostili ta relativno dolgi čas težav. Zdaj pa odgovor na vaše drugo vprašanje. Vračanje sredstev. Na portugalskem smo v teh letih eh, sprejeli določene dogovore tudi v okviru naše ustave, s katerimi smo lahko sprejeli določene ukrepe. In ti ukrepe ukrepi so potem lahko bili izpeljani na podlagi teh dogovorov, zato da so se ta prilagoditvena prizadevanja lahko razpršila po več plečih, če smem tako reči. Um, najprej smo torej. porazdelili breme, vendar to v prvi vrsti ni zelo dobro funkcionirali. Tako da smo najprej delili tukaj na eno tretjino proti dve tretjini, potem smo delili tukaj breme na 50-50. Torej, um, tukaj so vsekakor bile določene omejitve. Glede tega ni dvoma. In portugalska vlada pač mora spoštovati sklepe ustavnega sodišča z vidika instrumentov, ki jih ima na voljo portugalska vlada, pač moramo poskrbeti za to, da se stvari znova spravijo na pravi tir. Eh, sprejeti je treba ustrezne ukrepe, resnično menimo, da je zelo pomemben vidik tukaj trajnosti. In tiste naši od, eh, dogovori so bili po našem mnenju boljši, kot so bile sodbe, vendar pa kot rečeno, da sodb se moramo držati, zato smo se potem domislili drugih ukrepov. Naslednja govornica je gospa Eliza Ferrera za SND. Dobrodošli v našem odboru. Gospa ministrica, vemo, da so naša stališča in pogledi na razmere na portugalskem različna. Eh, vi kot finančna ministrica sedaj nosite določeno odgovornost. Po drugi strani pa obstaja tukaj še stališče trojke, ki ga poznamo. Torej, naš pogled na stvari je nekoliko drugačen. Prvotni cilj je bil zmanjšanje dolga in znova uh, zaživitev in oživitev gospodarstva. In ta cilj je bil nedvomno pravilen. Zdaj pa imamo pred sabo besedilo Evropske komisije, v katerem piše, da zasebni dolgovi dosegajo najvišjo raven. To pomeni, da so bile določene vrednosti presežene, javni dolg je še vedno pretiran. 120 odstoten in je s tem eden najvišjih v Evropi. Vse to je zapisano v dokumentu komisije. Investicijska dejavnost eh, je zelo negativna in na področju izvoza imamo tržne deležke prav tako ni zadovoljiv. Poleg tega imamo še 700 tisoč brezposelnih, med njimi je veliko brezposelnih in imamo tudi veliko ljudi, ki tako drsi pod prak revščine. Morda bi morali sedaj stvari temeljito preučiti in jih vzeti pod lupo, zato da bi razumeli, kaj vse je spodletelo. To bi bilo zelo dobro, zelo dobro bi bilo, če bi to analizirali in sicer na treh ravneh. Najprej imamo tukaj vprašanje primankljaja. Evropska komisija pravi, da tukaj položaj ni vzdržen tri odstotni prak je presežen, s tem se pravila kršijo. Portugalska vlada pa pravi, da je na pravi poti. Dobro. Zakaj potem doslej, doslej ta cilj ni bil dosežen? To je moje vprašanje. Drugo vprašanje. Seveda obstajajo določena priporočila, ki so usmerjena portugalski. Trojka je do neke mere predlagala druge ukrepe, zato da bi tudi na področju prihodkov izboljšali situacijo. Evropska komisija pa pravi, da so potrebni konsolidacijski ukrepi na področju strukturnih reform. Kaj počnete tukaj? Kako boste uh, torej spoštovali ta priporočila komisije? Najlepša hvala, gospa poslanka, najlepša hvala uh, za to priložnost, da spregovorim pred vami. Torej, trojka, kaj si želi trojka? To je nekaj, kar je še vedno zelo aktualno na portugalskem. Zelo dobro vemo, da je treba tukaj izpeljati korektir, korektiv, korekturne ukrepe, kajti neravnotežje je zelo krhko in veliko. In, um, ni dovolj, da se stvari počnejo zgolj od odzune, temveč moramo stvari postoriti tudi znotraj naših meja. Mislim, da je to tisti kontekst, v katerem moramo razumeti te stvari. Toliko kot stranska pripomba. Skratka, znižanje ja, eh, državnega dolga, splošnega dolga, okrevanje proračuna. Imamo različne probleme, ki jim moramo um, se postaviti po robu. Tudi v vaši državi so določeni problemi. Tam je bil zlasti visok zasebni dolg na portugalskem pa nimamo zgolj velik, visokega zasebnega, temveč tudi državnega dolga. Torej je problem dvojen. To sem tudi povedala v vodni izjavi. In zelo smo si prizadevali za to, da bi uh, ta problem spravili pod nadzor. To pomeni, da mora biti naša prizadevanja kontinuirana in ne morete pričakovati, da bomo tukaj vse naredili čez noč. Če so se problemi kopičili več desetletij, pa jih noben ni reševal, potem ne morete pričakovati, da bo nova vlada te probleme razrešila kar tako čez noč. Državni dolg, vemo, je previsok. Vendar pa, kar zadeva izvoz, tu smo nekaj izgubili, vendar pa se sedaj tržne kvote znova pridobivajo, znova večajo. Tudi eh, zmanjšali smo odvisnost od evropskih trgov do neke mere, prav tako smo naš izvoz diversificirali, tako da nismo več tako na trhlih nogah. Seveda lahko pride še vedno do kakšnih motenj. Potem pa razlike v pogledih, kar zadeva primankljaj za naslednje leto. Vem, da se tukaj ne strinjamo. Pravzaprav uh, obstajajo tudi različni pogledi na napovedi. Portugalska vlada je pripravila določene prognoze in tukaj se opiramo na najnovejše podatke po tem prilagoditvenem programu. Naša napoved za leto 2014 je taka, da pravimo, da je treba sprejeti dodatne ukrepe. Vendar pa je komisija, kar zadeva ta vidik, do neke mere prišla do drugačnih številk. Seveda pa bomo vse zelo podrobno spremljali in nadzorovali. In če bo potrebno, bomo seveda potem izvedli tudi popravke. Tako da bo primankljaj v letu 2015 še nižji. Ja, prav ta prilagoditveni proces, ki ste ga izpeljali, ali je to pripeljalo, ali je pripeljalo do kakšnih izboljšanj ali ne? E ah, ja, pravzaprav to je bilo vaše zadnje vprašanje, ampak uh, skušam odgovoriti v vrtnem redu, kot ste vprašanje zastavili. Torej. Potrebno je bilo izpeljati določene prilagoditve in popravke tudi tega programa. Pri tem so sodelovale različne ustanove seveda so bila s tem povezana tudi določena pričakovanja javnosti in to, kar pričakuje javnost, ni nujno usklajeno z zahtevami gospodarstva. Kljub temu smo izpeljali ta prilagoditveni program in ga prilagajali. Seveda bi lahko določene stvari naredili bolje, ampak kakorkoli že na ta položaj smo se odzvali. Gospod Robert Zile. Gospa ministrica, najlepša hvala za vaš odgovor. Nekoliko sem zamudil vaš uvod, ker sem pač moral sedeti še v drugem odboru. Moje vprašanje bo zelo osko, vendar pa mislim, da je pomembno ne le za Portugalsko, temveč za celotno Evropsko unijo. Portugalska je bila sedaj v medijih zaradi zlate vize in tako naprej. Kaj je pri tem problematičnega? Ta program skušajo povezati z podobnimi investicijskimi programi v drugih državah članicah. V Latviji imamo prav tako podoben program in ta program eh, se bolj eh, namenja prodajanju državljanskih pravic v šengenskem območju, kot pa eh, resnično tržnim investicijam. Seveda, obstajajo različne napetosti, S tem se uničuje tudi nepremičninski trg v državah članicah, um, tudi gradbene to, cene, cede gradn se dvigujejo v majhnih državah, vsaj v Latviji, morda niti ne na portugalskem. Bili ste odgovorni za financiranje države. Kako ocenjujete uh, učinkovitost programa zlate vize v vaši državi pa tudi morda v drugih državah ki izvajajo podobne sheme ali lahko ti programi tudi če so dobro upravljani prispevajo k trajnostni rasti evropskih gospodarstev? in ali ni mogoče, da bodo izpodkopale varnost. Ali menite, da bi morale te scheme delovati na dolgi rok ali pa mislite, da bi moral biti njihov namen krajši v času krize, potem pa bi jih bilo treba ustaviti oziroma eh, njihovo izvajanje zaključiti. V kakšni meri eh, ta program izkrivlja investicijsko strukturo v državah članicah, kot so eh, Portugalska, Latvija, Cipr, Malta in tako naprej. Muito obrigada, senhor deputado. Um... Najlepša hvala, gospod poslanec. Ta program Zlata viza je bil zelo vroča tema v medijih. Menimo pa, da pravno gledano, da je vodotesen. Tudi v drugih državah članicah obstajajo podobni programi, ki so pravzaprav v obstoju že veliko, čas, že veliko dlje časa, kjer se z njimi ne podeljuje zgolj dovoljenje za prebivanje, ampak celo državljanstvo. Torej, naš program je, namenjen, bil, eh, je bil namenjen novni oživ, ponovni oživitvi, zlasti v času krize, vendar pa ni privedel do nekih izkrivljen. To ni eh, pomenilo nekih moten na notrenem trgu, prav tako ni pomenil moten za določene programe s njim smo deloma znova pridobili tržne deleže, ki smo jih, ki smo jih poprej izgubili. Skratka, to, to ni privedlo do nobenih izkrivljen. Seveda smo uh, investirali tudi v sklade, tudi v druga področja. In mehanizmi, ki jih imamo za nadzor, s katerimi preverjamo izvor tega tujega kapitala, so zelo strogi. Tu preverjajo se identiteta financerja, torej tisti, tisti ki financira, se preverijo, odkot prihaja, odkot prihaja njegov denar. Vse to je vsekakor izvedljivo, tako da vemo, odkot prihaja ta kapital. ta program smo torej vzpostavili za Portugalsko in lahko vam povem, da je pomenil pozitivne učinke za gospodarstvo. Z njim smo lahko dobili zonani kapital in tudi vire za bančni sistem. Naj ponovim še enkrat, da ni imel nobenih negativnih posledic, ni privedel do nobenega izkrivljanja in Eh, pravzaprav še nismo predvideli končne točke izvajanja tega programa. Seveda je treba vse skupaj preveriti, preveriti moramo tudi, kako vpliva na tržne mehanizme in tudi, katere intervencije bi bile v določenih okoliščinah potrebne. Ampak že ta stalen nadzor v povezavi s tem programom je dober. Trenutno nimamo objektivnih razlogov, da bi program kratkoročno ali srednjeročno uh, zaključili vlada pravi da je prilagoditveni program bil uspeh tega pa ne moremo reči na oceni prave evalvacije eh, situacije mislim da moramo se ogledati izide in kaj se je zgodilo leta 2014 in kaj se bo zgodilo leta 2015. Sedaj smo približno na isti ravni kot leta 2010. Brezposelnost se je znižala. Sedaj je 14 odstotna primankljaj, je bil 13 odstotkov, sedaj pa 4,9 odstotkov. Potem dolg se je tudi zmanjšal, torej program prilagoditve ni, uh, torej, uh, ni uh, torej, uh, dosegel vseh ciljev, ki bi jih moral. In tudi, kako lahko rečemo, da je potem to uspeh. Drugo vprašanje. Danes dopoledne smo slišali predstavitev gospoda. Moskovičja, da je Portugalska država, ki ne upošteva pravil in ki se jo bo zelo skrbno spremljalo. Vaša vlada je uničila državo in sicer s tem, ker ste dejali, treba uh, reševati državo s pomočjo uh, uh, predlaganih rešitev trojke. No, situacija se je poslabšala in najboljši učenec je potem, torej, kaznovan in kaj bi bilo treba storiti s tem v zvezi še tretje vprašanje, gospa ministrica. Obstaja polemika med komisijo in vlado glede primankljaja. Vlada ni dosegla nobenega cilja glede primankljaja. In sedaj obstaja dodatna težava. In zanima me prvič, ali uh, bo, kdo bo sedaj odgovor, odgovoren za to, zakaj mora davkoplačevalci plačevati za probleme, ki so jih ustvarile banke in zakaj se vlada odločila uh, uh, zaščititi upnike, ne pa davkoplačevalcev. In vemo, da je bila to politična odločitev, ne pa odločitev banke portugalske. In več uh, odgovornih je že dejalo, da bodo davkoplačevalci uh, zgubili in zanima me, kako bo to sedaj vplivalo na že tako oslabljeno vredostojnost portugalske. Hvala. Nimam veliko časa, tako da bom morala zelo nakratko povedati, da kar zadeva napovedi, na če se ogledate napovedi za evropske države, s tem, kar se je zgodilo, boste videli, da je prišlo do napak, vendar te napake so prisotne uh, eh, posod v EU, torej uh, morali smo sprejeti prilagoditve glede na povedi. In ne vem, če obstaja kakšna alternativa temu programu, ki smo ga imeli. Torej, imeli smo težavno tranzicijo, nismo dosegli vseh ciljev, ki smo si zastavili, vendar situacija se je izboljšala. Dosegli smo napredek na področjih, tu ne gre za nek fanatizem, temveč za trdo delo, zato da so se odpravile težave, ki so bile posledica strukturnih težav in bilo je treba državo izvleči ven iz te tragične situacije, v kateri je bila. Potem razhajanja glede podatkov. Res je, napovedi komisije so takšne, kot so, predstavljajo določena tveganja, vendar menim, da naših napovedi ni treba spreminjati. Uh, pač pa moramo spremljati situacijo. Uh, za konec naj rečem, da ko je za vprašanje banke Espiritu Santo, uh, veste, da centralna banka na portugalskem ima sistem reševanja bank in to počne na način, da deli bremena uh, na, med davkoplačevalci in uh, upniki in ta sistem ščiti davkoplačevalce. E, kaj pa bi se zgodilo, če bi uh, ta banka propadla, vendar nima smisla sedaj o tem razmišljati, o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Uh, četrta skupina. Gospod Nilstor, vas izvolite. Hvala. Vedno se držim pravila, da so dame najprej na vrsti in eh, pozdravljeni na našem sestanku. Nedavno sva se že sestala v postopku trojke, ko smo vas obiskali na ministrstvo. Danes smo obravnavali eh, številke glede makroekonomskih ravnovesij in govorili ste o revščini, o brezposobnosti, vse te zadeve so eh, zelo zaskrbljujoče. Recimo, če bi eh, predsednik Juncker dejansko uspel s svojim programom investicij in da boste vi dobili svoj delež tega programa, če upoštevate svoje konkretne težave, kako bi morali osredotočiti te investicije, da bi bile čim bolj učinkovite? Če ne bomo usmerili teh naložb, potem lahko pride do težav in to bi bila sveda katastrofa za vse nas, torej tudi za vas. Hvala lepa za vaše vprašanje. Res je, da se je povečalo tveganje za revščino v programu. Moramo pa povedati, da je bilo že prej zelo visoko in enako velja za brezposelnost. Kriza je le izkazala težave, ki so se že dolgo grmadile. Torej, te težave niso nastale zaradi krize, temveč so že dolgo nastajale. Torej, imeli smo ogromno nalogo pred sabo, morali smo popraviti dolgoročna neravnovesja na več ravneh, hkrati pa se je to dogajalo tudi posod po svetu in Evropa je bila v globoki krizi. Nikoli to ni enostavna situacija težko rešiti takšno situacijo in to je bilo torej, okolje, v katerem se to dogajalo. Torej, zelo pomembno je, da še naprej popravljamo neravnovesja. Jasno je, da so vse te stopne previsoke in vprašanje, katere ukrepe bi lahko izvajali za to, da bi zmanjšali ta neravnovesje kratkoročno. Mislim, da potrebujemo popravek strukturnih eh, neravnovesij tako, da ne bomo imeli utvare, da je prišlo do eh, rasti, temveč da imamo lahko eh, nekaj, kar bo trajnostno držalo številke dol, ne da imamo trenutno rešitev, ki nam ne bo pomagala dolgoročno. Torej, gre za vprašanje, kaj je bilo izhodišče za portugalsko in kaj so bile prave težave, s katerimi smo se morali spopasti. In s temi težavami še vedno moramo spopadati. Še vedno imamo veliko težav, s katerimi se moramo spopadati. Kar zadeva Junkerjev program, sveda je zelo relevanten za nas, ne le za uh, investicije na portugalskem, temveč tudi določeni evropski eh, projekti bodo zelo vplivali na našo konkurenčnost. Mi vse skozi govorimo, kako pomemben je skupni energetski trg, to je zelo pomembno za periferne države, kot je Portugalska. S tem se bo znižala cena energije in s tem se bo povečala konkurenčnost našega produktivnega sektorja. Eh, del tega svežnja je usmerjen v to in tudi brez neposrednih naložb na portugalskem nam bo pomagalo. Karkoli koristi našim partnerjem v evroobmočju, bo gotovo dobrega za nas. Kaj sedaj res najbolj potrebujemo? Zasebne investicije. Imamo strukturne težave, nimamo dovolj kapitala v naših podjetjih in s tem se moramo spopasti naša. Eh, podjetja so preobremenjena in to je tudi eh, težava, ki jo bomo dolgoročno morali odpraviti. Moramo pa poskrbeti za, eh, donos, za, za, za pritok kapitala, s tem bo naš podjetniški sektor močnejši in kakršenkoli zasebni kapital, ki bo prišel v našo državo, nam bo pomagal. Torej, kakršen koli napredek dobimo, zato, bomo dosegli zato, da bomo oblikovali instrumente, bo dobro za nas in pripričani smo, da je to korak v pravo smer in da bomo lahko spodbudili rast eh, v Evropski uniji in to bo koristilo tudi portugalski. Hvala lepa za zelene malo skot pending. Um, Hvala. Tudi sama sem se ogledala makroekonomske indikatorje in številke so se izboljšale, kar zadeva ravnovesje, vendar eh, te majhni popravki so šli na škodo so, eh, so blagostanja in socialne države. Torej, razmerje med uh, BDP-jem se je sicer spremenilo, vendar to ni uspeh strukturnega pro programa. To, da imamo velik eh, dolg, javni dolg, eh, pomeni, da se moramo vprašati, kako se ehm, pravzaprav denar deli med upniki in eh, državljani. Zanima me, kakšen je vse splošen vpliv reševanja programskega sektorja na javni dolg portugalske. Drugič, ali menite, da je prav, da morajo državljani plačevati ceno za te uh, uh, dolgove, ki so posledica socializacije zasebnih izgub in tretjič, uh, Eh, kak, kako bi lahko državljani sodelovali v postopkih revizij, tako da bi lahko izvedeli, kako je prišlo od teh dolgov in da bi lahko sodelovali v razpravi o tem, ali je prestrukturiranje pravi odziv na težave. Hvala lepa. Najprej bi dejala, da. Seveda trpimo številne socialne posledice, vendar prilagoditev je bila potrebna in financiranja nismo več dobivali in še naprej imamo primankljaj, kot smo ga imeli. Torej, če ne bi financirali eh, zasebno ali kakorkoli drugače, bi imeli takoj proračunsko ravnovesje, vendar bi bile socialne stroški še večji za. Eh, državljane. Torej, zdelo se nam je to bolje kot alternativa, če ne bi imeli programa in če ne bi imeli uradnega financiranja, ki nam je omogočilo, da smo lahko uvedli reforme in da smo lahko pridobili dostop do trgov in verodostojnost. Naj povem, da kakovost javnosti to je, se je ohranila, še vedno imamo uh, dober nacionalni zdravstveni sistem, imamo sistem javnega izobraževanja, eh, država deluje še vedno ena najvarnejših držav na svetu in v Evropi, država deluje, vse institucije delujejo. Eh, zelo smo si prizadevali za to, da smo poenostavili stroške, saj je, menim, da to to, kar si želijo državljani, da dobijo enako kakovo storitev brez odvečnih eh, stroškov. To pa zato, da eh, dosežemo eh, storitve, ki jih lahko državljani dobijo. Posledic reševanja finančnega sektorja. Banke, ki so zahtevali državno intervencijo, so torej nekatere celo že vse uh, vrnile. Ena banka je vrnila vaš denar in to je bil tudi potem pomemben prihodek za državni proračun. Uh, druga banka je vrnila večino te podpore in bo kmalo vrnila še vse ostalo. In potem imamo še eno javno banko. Eh, kjer smo mi pravzaprav delničari in potem je tu neka zmeda glede tega um, med našo vlogo delničarjev in uh, države. Skratka, rekla bi, da nasplošno stroški za državo, za davkoplačevalce eh, so bili pozitivni. Morali smo poleti 2014 reševati eno banko ob koncu programa in držali smo se evropskih pravil, tako da stroški te intervencije so uh, nekaj, kar bomo prenesli na finančni sektor. Držali smo se torej uh, pravil in mislim, da ne moramo imeti stroškov za dakopačevalce. Kar zadeva revizijo strani državljanov, menim je to pomembno, kaj ti živimo v demokraciji državljani bi morali biti vključeni v razumevanje eh, tega, kar se dogaja, mora biti dostop do informacije, torej ne le pred volitvami, temveč tudi eh, sicer. Eh, pomembno je, da vedo, kakšne odločitve so bile sprejete, zato da se lahko česa tudi naučimo za prihodnost kot finančna ministrica pravim, da je dolg nekaj, iz česar se lahko marsikaj naučimo. Moramo ugotoviti, odkot je prišel ta dolg, katere odločitve so bile pravilne, katere so bile napačne te, in teh, ki so bile uh, napačne, ne smemo več ponavljati. Hvala. Nihče ne želi besedi za stranke FDD. Barbara Kapel, izvolite danke herr präsident frau hvala gospod predsednik gospa ministrica najlepša hvala da ste se nam pridružili tu v bruslju v in da ste stopili v ta dialog z nami poslanci nadaljujete predvsem pot eh, na katero se je podal gospod eh, gaspar vaš predhodnik torej pot proti eh, odpravi dolgov, večji stabilnosti in boljši gospodarski rasti. To je pot, ki vam jo je začrtala trojka in če si pogledamo makroekonomske kazalnike, vam je na treh področjih v letu 2014 uspelo doseči preobrat, predvsem pri eh, gospodarski rasti, domačem površevanju in pri naložbah. V letu 2014 ste dosegli Eh, rast BDP ni celih devet odstotka, kar je ni celih ena odstotka više, kot je poprečje v evroobmočju. In tudi drugod ste se eh, odrezali ponekud bolje od eh, evroobmočja. Bistveno ste povišali domače popraševanje, je to je podstotka više kot v evroobmočju. Torej, vsekakor lahko rečemo, da vam je uspel radikalen preobrat, pa še nekaj. Junija letos vam je uspelo, da se vaša država vrnila na uh, kapitalske trge. Uspešno ste uh, dali na trg vaše desetletne obveznice. Izvedli ste precej strukturnih reform, ki vam niso prinesli zgolj simpati, ampak tudi precej. Eh, nelagodja, kot smo že omenili, ampak eh, ti gospodarski kazalniki kažejo dobre obete za portugalsko gospodarstvo in kako danes ocenjujete vrčevalne ukrepe in izvedene reforme. So bili ti ukrepi pomembni, da je portugalska ponovno postala konkurenčna? Muito obrigada, senhora deputada. Um, sou Anne. Hvala. Preden odgovorim na vaše vprašanje, povem, da uh, rast BDP za 2014 je po napovedi v portugalske vlade enostotnen. V tretjem trimestru pa je celo en odstotka. Obstaja odločene razhajanje glede na napovedi komisije vendar je to vse odvisno od tega, kako se bo končalo leta 2014. Obstaja določena negativna tveganja, vendar verjetno ne bodo tako negativna. No, leto se še ni končalo, vendar menimo, da je naša napoved bolj pravilna za prihodnje, to pa je napoved 1,5 odstotka. Potem, ko je Portugalska leta 2014 začela znova rasti, smo začeli proces, ki je bil dolgo časa prekinjen, sicer postopek konvergence z evromočjem in Evropsko unijo. Sicer ne gre za veliko razliko v rasti, vendar moramo skrbeti za to, da, gre, da bo rast hitrejša ne na portugalskem, temveč tudi drugot. In dejansko prihaja do konvergence, zmanjšujemo razliko med eh, situacijo na portugalskem in v drugih državah evromoče. To je pomembno povdariti, kar zadeva strukturne reforme. To mora biti kontinuiran proces. To ni nekaj, kar enkrat naredimo in potem nikoli več. Ne, to so reforme, ki se vzpostavijo, ocenjujejo, izvajajo in morda uvajajo nove reforme in tako naprej. In enako velja za konkurenčno. Moramo izvajati še naprej reforme na trgu dela, Veliko smo jih že storili, vendar moramo izboljšati fleksibilnost trga dela. Moramo nadaljevati z reformami, zato da bomo izboljšali uh, kvalifikacije delavcev, ki bodo bolj skladne s potrebami na trgu dela. In moramo tudi poglobiti skupni finančni trg Evropske unije, zato da bomo zmanjšali razčlenjenost ki obstaja v Evropi na tem področju. In vse te reforme morajo zmeti na solidnih finančnih uh, trgih. Finance ne smejo biti uh, ver težav za države, kot smo to videli v preteklosti. Ne, finance morajo biti podpera, pod podpora za trajnostni razvoj gospodarstva. Tom. In vsta proces mora zagotoviti stabilne pokojnine. Zlasti moramo upoštevati demografsko situacijo v naši državi in to, to bo vse del prihodnih refor, strukturnih reform. Hvala, Ivana Maletič, ELS, izvolite. Zahvaljujem, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da lahko tu pozdravim eh, portugalsko Eh, finančno ministrico, izrekam vam dobrodošljico. Še posebej me veseli to, da je portugalska vlada in ministr za finance gresta v pravo smer in sedaj izvajata uh, osnove, osnovne stebre finančne politike za leto 2015. Odločno sprejemate strukturne uh, reforme, fiskalno konsolidacijo in investicije. To je tudi to, kar je Evropska komisija sporočila vsem državam članicam. Kar zadeva fiskalno konsolidacijo, me zanima, kako ste uh, dosegli največjo rast v proračunu in kako ste torej dosegli večjo fiskalno konsolidacijo. Potem glede investicij. Uh, veliko ste že govorili o vašem naložbenem načrtu. Mene pa zanima. Katere so ključne težave in ovire za rast investicij na portugalskem? Povedali ste, da nimate dovolj kapitala v zasebnem sektorju. Imate morda tudi težave z uh, eh, pomankanjem inovacij, imate težave z zapleteno administracijo, pomankanje uh, izobrazbe ali kaj takega in kako boste te druge težave reševali. To je verjetno povezano s tistimi 400 ukrepi, ki jih nameravate sprejeti glede tega. In potem glede modelov refinanciranja za podjetja. Omenili ste različne instrumente. Priporočila Evropske komisije eh, piše, da morate do konca septembra 2014 Um, povedati, katera podjetja bodo uh, verjetno šla v stečaj zaradi čezmerne zadolženosti. Ali ste pripravili ta spisek oziroma ali ga še pripravljate? Hvala. Muito obrigada, senhora deputada. Uh, hvala lepa. najpomembnejše mm, eh, elemente za rast za leto 2015. Torej, povečalo, povečala se kupna moč gospodinstv. In pri eh, pokojninah smo uh, odpravili določene prispevke, ki so jih morali nekoč upokojenci uh, Eh, dati od svojih pokojnin. To se sedaj nanaša le še na najviše pokojnine. Potem imamo tudi spremembo glede davka na dohodnino. Dajemo določene uh, prednosti za družine. Uh, uh, imamo težave z zelo nizko rodnostjo in s tem želimo prispevati k reševanju te težave, ki sicer ne moramo tako rešiti, vendar nujno je, da sprejmemo ukrepe tudi v tem smislu. Potem imamo tudi uh, reformo zelene, zelene davčne politike. S tem želimo spodbujati trajnostni razvoj in želimo odpraviti določene iskrivnosti, ki že obstajajo na trgu. Doslej še nismo mogli zmanjšati davkov, to bi nam gotovo pomagalo, ne toliko morda na splošno gledano, vendar v konkretnih primerjih. Smo pa zmanjšali davek na podjetja iz 23 na 22 odstotkov. Ta reforma je skušala izboljšati podjetniško ozračje nimamo dovolj kapitala, to je težava, s katerim se soočajo naša podjetja v določenih, na določenih področjih, nimamo dovolj delavcev, naprimer. Vendar imamo odlične inovacijske centre in uh, veliko naših izobraženih delavcev je um, zelo uspešnih in moramo, mislim, da celo bolj povezati podjetja in univerze. No, so pa številni naši podjetniki tudi dobili številne nagrade. No, potem vprašanje administracije. Mi smo želeli zmanjšati pravno breme za podjetja in dobili smo dobre rezultate tudi na področju e-upravljanja in glede dostopa državljanov do javnih storitev. Tu smo res najboljši, med najboljšimi na svetu, dosegli smo izjemen napredek. Imamo določene težave glede eh, dolgov podjetij in moramo še pripraviti strategijo za to področje in upamo, da bomo v prihodnjih dveh, treh mesecih pripravili to strategijo glede podjetij. Eh, in tudi banke bodo morale sodelovati pri tem. Gospa ministrica, hvala, da ste prišli na obisk. Ko vas poslušam, sem nekoliko presenečena, kaj ti dobila sem vtis, da se ne strinjate s tem, kar pravi eh, gospod Juncker, ki pravi, da ni treba več eh, imeti ukrepov, kot jih predlaga trojka, ali vi potem se s tem recimo ne strinjate? Kako je prišlo do razvoja brezposelnosti na portugalskem? Ja, zdi se mi, da ne bo imela nobenega dela z vami, ko bom pripravljala eh, poročilo šestečko in dvoječko, kajti zdi se, da to pri vas vse odlično deluje. No, šala na stran. Ali menite, da bi v ekonomskem upravljanju eh, morali vključiti več eh, politične integracije in kakšni se vam zdijo ti scenariji, ki predvidevajo to, da bi imeli minimalno očkodnino za brezposelne, s tem bi dosegli Ehm, to, da imamo nekakšen samodejni stabilizator na ravni EU. Drugo vprašanje, ko gre za naložbe, no, glede tega smo vas že malce kaj vprašali. Vi pravite, da je uh, nujno, da imamo investicije v Evropi, ne nujno na portugalskem. Da je na portugalskem zelo pomembno imeti tudi zasebne naložbe. Gotovo boste pripravili kakšne projekte in projekte, ki boste pre, uh, pripravili, kakšni bodo, zakaj se teh projektov ne financira strani zasebnega kapitala ali pa morda menite, da pravzaprav Portugalska ne potrebuje tega investicijskega načrta. Torej, kakšen je vaš pristop glede tega? Ali menite, da je ta investicijski načrt nekaj, kar bo zagnalo uh, portugalsko gospodarstvo, ki to potrebuje, zlasti ko gledam stopno brezposelnosti in dolga, se mi zdi, da je portugalska ranljiva država, ne glede na to, kakšna je vaša ocena programa, ki ga je portugalska uh, dala skozi. Hvala. Najprej bi rekla, da večja politična integracija Evrope je gotovo pot, to je izvor in cilj Evropske unije in mi si želimo vedno večje politične integracije, da se bodo zmanjšale razlike in fragmentacija med nami. Govorila sem o skupnem energetskem trgu, govorila sem o tem, da moramo odpraviti finančno razčlenjenost in moramo odpraviti uvere na splošno. To je to, kar gotovo lahko le koristi majhnemu eh, odprtemu gospodarstvu, kot je Portugalska, ki je periferna država Evropske unije. Zato si želimo večjo integracijo. Mislimo, da je to pot, po kateri moramo iti. Morda me niste dobro razumeli, kar sem rekla. Je seveda, da ima Portugalski interes za Junkrijev načrt to je dober načrt za to, da bomo oživili ekonomsko dejavnost v Evropi in na portugalskem. Portugalska je uh, ugotovila, kateri projekti bi bili dobri, vendar za to, da jih izvedemo, potrebujemo financiranje. Uh, potrebujemo kapital in potrebujemo zaupanje, kajti takšne naložbe zahtevajo zaupanje. To je seveda odvisno od portugalske, pa tudi od tega, kako se bo razvilo evroobmočje. Ne gre za to, da portugalska ne želi imeti uh, koristi od Junkrevega načrta. Ne, temveč želela sem reči, da bomo imeli mi veliko koristi tudi od panevropskih projektov, saj so to projekti, ki bodo uh, povzročili razne naše partnerje, uh, pa tudi za nas. In vse to je med sabo povezano, tudi če nam nekaj posredno pomaga. S pomočjo večje integracije bomo dosegli več naložb za državo, ki je geografsko gledano res na obrobi Evrope. Uh, Zato je pomembno, da odpravimo ovire, ki obstajajo. In mi smo še naprej ranljivo gospodarstvo in to sem tudi želela prej povedati. Izzivi so še vedno veliki in moramo se držati poti, ki smo si jo začrtali, moramo okrepiti to, kar smo že dosegli. Kajti gospodarstvo je še vedno zelo ranljivo. Manuel Fernandez. Hvala. Naslednji je Jose Manuel Fernandez za Evropsko ljudsko stranko. Najlepša hvala predsedujoči. Tudi mene zelo veseli, da je gospa ministrica z nami. Mislim, da je zelo sposobna, zelo odločna in da ima zelo jasne politične predstave. Program prilagoditve nas je rešil pred bankrotom, tako da ga po tej plati lahko označimo za uspeh. Seveda pa je prinesel tudi negativne posledice in portugalci, družine, podjetja so morali vložiti veliko truda. Marsikaj pa smo se iz tega programa tudi naučili. Katere Eh, nasvete torej lahko tu črtamo za prihodnost. Predlagali ste določene spremembe in v zvezi s tem bi vam zastavil vprašanje. Prvotno so se pojavljali predlogi eh, glede programa prilagoditve, eh, ki pa je bil potem naknadno spremenjen. S tem mnenje, da je bila prvota različica boljša. Potem drugo vprašanje, fiskalno področje. Tu ste dosegli določene spremembe in zato vam čestitam. Ampak kako nameravate nadaljevati eh, v tem boju? Še vedno se pojavljajo davčne goljufije, davčno izogibanje, to prina, pomeni velike izgube za proračun. Kakšne spodbude bi lahko tu prevzela Evropska unija, kako bi lahko spodbudila eh, bolj učinkovit boj proti davčnim goljofijem in utajem. Najlepša hvala. Izvolite. Hvala lepa. Kar zadeva prednosti in slabosti programa. Idealno bi bilo, če programa seveda sploh ne bi potrebovali, ampak eh, žal ni bilo tako. In strinjam se, če Junker pravi, da bi bilo bolje, če ne bi potrebovali trojke, ampak eh, situacija pač ni bila taka. Bili smo res tik pred bankrotom in v tisti fazi nam je trojka predložila program in zato. Uh, Eh, je bilo seveda nujno ukrepati. Šlo je za cel svežen pravil in mehanizmov, eh, ki pač eh, se jih nismo držali, zato naše gospodarstvo in naše poslovanje ni bilo vzdržno zato je bil potreben program, ki je predstavljal veliko breme za našo državo, ampak alternativne možnosti enostavno ni bilo. Tak eh, scenarij je, eh, se je odvil in eh, na ta način smo pravzaprav tudi končno uspeli rešiti državo. Res pa je, da so Portugalci morali za to marsikaj žrtvovati. Pojavljale so se težave, nekatere še ustrajajo, ampak mislim, da se je situacija že izboljšala če bi prišlo do popolnega zloma, bi bilo seveda to zelo slabo za državo v celoti. Kaj se torej lahko naučimo iz programa? No, to ne velja samo za portugalski program, tudi druge države so imele podobne programe prilagoditev in tudi te države so se seveda iz tega marsikaj naučile. Pričakovanja na ravni državljanov so tudi bila precej različna. Naprimer, nimamo več eh, mehanizma menjalnih tečajev, tako da po tej poti ne moramo česar več spreminjati. Skratka, za nami je precej zahteven učni proces in tekom tega procesa smo izvedli tudi določene prilagoditve, eh, prilagoditve na podlagi realnosti seveda. Eh, ti programi so, ta program se je seveda odvijal v eh, okoliščinah, ki so bile zelo negativne. Eh, velika inflacija, eh, potem eh, precejšna zadolženost države in tako dalje. Eh, kot je bil program zasnovan prvotno, se je osredotočen na tri področje. Najprej konsolidacija proračuna, ponovno spostavitev finančne stabilnosti in odprava strukturnih neravnovesi. To so bili trije glavni cilji programa in na podlagi teh treh ciljev eh, je bil program tudi zasnovan. Bi morda lahko se stvari lotili drugače, morda, ampak eh, po bitki so vsi generali. Eh, kako pa bi pravzaprav to sploh lahko vrednotili vnaprej? Poleg tega moramo seveda vedeti, da smo tudi tekom samega eh, razvoja programa izvedli določene korekture. Nekaj faz je bilo eh, precej zahtevnih, določene ocene so bile izvedene prek malo, ampak vendarle, končni rezultat je ta, da smo pridobili verodostojnost, da smo se vrnili na finančne trge in eh, da beležimo pozitivne signale iz gospodarstva. Skratka, eh, mislim, da počasi postajamo primerljivi ponovno z ostalimi državami članicami, težav je vse manj ne zaostanek se zmanjšuje in zdaj res poskušamo osnovati neko trdno prihodnost na trdnih temeljih, tako da se neravnovesja, ki smo jih poznali, ne bodo ponovile. Kar pa zadeva eh, davčno izogibanje in davčne goljofije. To je eh, tematika, ki je te dni zelo aktualna in prisotna povsod, ne samo leta 2014, ampak tudi že prej eh, je bilo to predmet razprav in to vprašanje je seveda vedno vezano tudi na gospodarske razmere. Nikdar se ni enostavno boriti proti davčnim utajam in eh, goljufijam, ampak upamo, da bomo v prihodnje beležili boljše rezultate. Nismo še preizkusili vseh možnosti, in eh, poskusili bomo pridobiti čim več podatkov za to, da bi zagotovili napredek in učinkovit boj proti davčnim otajem. Seveda bi bilo odlično, če bi uspeli tu beležiti boljše kazalnike. Tudi zadnje poročilo je že precej pozitivno in kaže, da se je Portugalska precej boljše odrezala kot v prejšnjih letih in upamo, da bomo v prihodnjih letih uspeli narediti še korak naprej in zabeležiti še manj davčnih utaj in goljofij. Kaj lahko stori Evropska unija? Seveda lahko Evropska unija pomaga s svojimi ukrepi na fiskalnem področju. Uh, lahko na primer zagotovi odpravo nelojalne konkurence, ki obstaja na področju davkov. E, ravno tako je tu zelo pomembno vprašanje izmenjave podatkov. Tu je komisija veliko storila ravno na področju davčnih utaj. Najlepša hvala, gospod Ludvikson. Hvala. Portugalska beleži visoko brezposelnost, govora je o 35 odstotkih in čeprav razumem, ste se posebej angažirali zlasti za to, da bi na trg dela pripeljali več mladih. Zakaj tako dolgo traja, eh, preden bodo ti ukrepi začeli delovati in kakšne učinke pričakujete v prihodnjih letih? kakšni so načrti portugalske vlade za mlade in za aktivno politiko zaposlovanja. Mikrofon za govornico. Najlepša hvala, gospod poslanec. Tu je eden od eh, najbolj kočljivih problemov, ki zadeva ne samo Portugalsko, ampak tudi druge države članice. In to je tudi tisto, kar najbolj skrbi Portugalce same, da prihaja do velikega tratenja virov. Imamo generacijo, ki je zelo dobro izobražena, dobro pripravljena, pa vendarle ne dobi dela. Tako da moramo tu res zagotoviti pomoč. Obstajajo evropski modeli, po katerih se lahko zgledujemo in eh, poskušamo pripeljati pripeljati več mladih na trg dela. Potrebno bo uveljaviti različne mehanizme, s katerimi bi lahko znižali brezposobnost. Naprimer, z staži in pripravništvi. Poleg tega je tu program jamstav za mlade, tako da bodo ti imeli zagotovljene možnosti pridobivanja poklicnih izkušenj. 70 odstotkov mladih, ki so doslej sodelovali v teh programih, se je potem tudi v kratkem času zaposlilo, torej beležimo pozitivne rezultate in očitno je, da tako pripravništvo pomeni dobro priložnost za pridobivanje izkušenj in s pridobljenimi izkušnjami se odpira tudi pot naprej. Če pa mladi nimajo priložnosti priti do prvih delovnih izkušenj, nastane iz tega začaran krok. Skratka, program pripravništva v okviru jamstev za mlade eh, se je izkazal za zelo uspešnega. 70 odstotkov mladih, ki so sodelovali, se je kmalo zaposlilo. In če bomo nadaljevali po tej poti, eh, tako na javnem področju, kot tudi v zasebnem sektorju, potem mislim, da bomo dejansko uspeli pomagati mladim. Potrebno pa je seveda spremeniti in spodbujati tudi poklicno izobraževanje. Eh, vendar pa se v zvezi s tem ne bi spuščala v podrobnosti. Govornici je izpadel mikrofon, zdaj nadaljuje. Eh, poznamo seveda tudi pri nas poklicno izobraževanje, vendar pa eh, mladi, ki ne gredo na univerzo, nimajo ravno veliko možnosti, da se izučijo za kako obrtali poklic. Tako da moramo okrepiti poklicno izobraževanje. Ni potrebno, da vsi odidejo na univerze in tisti, ki ne gredo na univerze, morajo imeti možnost vseeno pridobiti ustrezne kvalifikacije za svoj poklic na tem področju še vedno, kajti vseeno, kljub določenim uspehom, še vedno beležimo zelo visoko brezposobnost med mladimi. Nekaj uspehov smo že poželi in še naprej bomo nadaljevali z aktivnimi ukrepi, zlasti na področju izobraževanja in usposabljanja mladih, tako da bodo ti čim bolj pripravljeni na trg dela. Ravno tako pripravljamo tudi reforme trga dela kot takega in ugotavljamo, da Eh, beležimo vse manj pogodb za eh, krajši čas, kar pomeni, da eh, se razmere stabilizirajo, več je pogodb za nedoločen čas, am, čas ampak še vedno je tu kar nekaj razlogov za zaskrbljenost in tudi na tem področju želimo stvari izboljšati. Zlasti brezposelnost mladih pa je vsekakor pri nas še vedno na vrhu dnevnega reda in tega problema se moramo res lotiti. Najlepša hvala, naslednji je Vernon Langen. Najlepša hvala, gospa ministrica. Želel bi vam čestitati ne samo za to, kako tukaj pojasnjujete svojo politiko, ampak tudi za rezultate, ki jih eh, Portugalska dosega, kajti ko je prišlo do zamenjave vlade, je bila država v resnih težavah in z ustreznim delovanjem, z ustreznim pritiskom vam je uspelo preprečiti bankrot države, kot ste rekli sami. To ni enostavno za nikogar od upletenih, to je jasno, ampak grehi iz prejšnjih let, iz časa socialistične vlade, so nekaj, česar ni mogoče odpraviti z danes na jutri. Ni mogoče dopuščati eh, velikih povišen plač preko vseh meja. To je eh, bila velika napaka v prejšnjih letih in to vas je stalo veliko truda, da ste lahko potem to odpravili. No, torej, čestitam vam, ampak sprašujem tudi, ko gledate nazaj. Eh, tu v našem parlamentu vedno znova kritiziramo trojko in e, običajno države pristanejo na predloge trojke. Portugalska je tudi to storila, še hitreje je izvedla e, ukrepe. Eh, no in gospa Beres je spregovorila o tem, da Juncker želi reformirati trojko, ampak to ni relevantno vprašanje. So bili ti ukrepi, ki jih je narekovala trojka, smotrni ali mislite, da ste uh, zelo hitro rešili težave ravno zato, ker ste storili več, kot je predlagala trojka. In pa za konec drugim državam, naprimer eh, Grčiji, ki ima podobne izkušnje in tudi državam izven evroobmočja, kot naprimer Latvija, uh, Eh, bi jim eh, vsekakor eh, priporočili, da si omislijo take finančne ministre, kot ste vi. Celo Francija bi ga potrebovala in tam je opazno, da v velikih državah pogosto do, do potrebnih reform ne pride, vi pa ste zelo energično izvedli svoje reforme v svoji mali državi in zato si zaslužite vse čestitke. Najlepša hvala, gospod poslanec. Pomembno je opozoriti na to, da se programi prilagajanja vedno pojavijo v težkih razmerah in da veliko terajo od ljudi. Potrebna je disciplina, potrebna je strogost in prilagoditev ni mogoče dobiti brez žrtev. Potrebne so žrtve za to, da se odpravijo neravnovesja zlasti. Uh, Eh, ko gre za odpravo velikih strukturnih eh, ravnovesij, to ni mogoče brez žrtev prebivalstva. Naša vlada je poskušnila to žrtev vsaj omejiti. Uvedli smo cel nabor različnih ukrepov, zato da bi zaščitili najrevnejše prebivalce, eh, najranljivejše prebivalce. In, Na ta način smo poskušali zagotoviti, da večjega dela bremena ne bi nosili najšipkejši, ampak da eh, eh, je večino bremena nosil srednji sloj, ampak vendarle, za nami so tri zelo težka leta. Vsekakor pa zdaj, ko imamo rezultate, lahko rečemo, da je bilo vendarle smotrno vse to žrtvovanje, kajti na vseh področjih smo dosegli napredek. Eh, nadaljevali smo z nujnimi reformami, ki, bo, ki bodo državi zagotovile boljšo prihodnost. In e, zelo veliko smo se pogovarjali s trojko, uspelo se nam je zediniti z različnimi institucijami. E, na začetku smo bili v zelo slabem položaju, tudi pogajalskem položaju, zdaj je ta nekoliko boljši, ker beležimo dobre rezultate, ampak šlo je za res tesno enakopravno sodelovanje. Trujko smo obravnavali kot svojega partnerja, kot eh, enakovrednega akterja v tem procesu in za nas je bilo pomembno, da smo izpolnili program trojke. Dobro je bilo tudi, da smo, lahko da smo lahko računali na njihovo razumevanje in to je tudi razlog, zakaj smo uspeli doseči te pozitivne rezultate. Vem, da so tudi nekatere druge države morale sprejeti podobne programe, zlasti na svetu ECOFIN je vedno znova bilo govora o tem, da je naprimer Grčija morala vložiti veliko truda, pa tudi druge države. Skratka, gre za kolektivno breme, ki ga moramo nositi vsi, seveda pa se morajo tudi velike evropske države potruditi s strukturnimi reformami, kajti tu gre za zahteve, ki zadevajo vse. Najlepša hvala. Zdaj nam počasi zmanjkuje časa, prihajajo naši gostje za javno predstavitev. Torej samo še enega govornika, gospod Maurides, eh, izvolite. Zelo kratek bom. Manj kot mesec dni nazaj je Evropska komisija eh, z mednarodnim denarnim skladom eh, v poročilu kritizirala portugalsko vlado. Pred sabo imam časopis, kjer je piše, da je v nekaterih primerjih Eh, da ste pozitivne rezultate poslabšali. Eh, zanima me, kakšen je vaš komentar na to. Potem nas drugič, ne bom vas spraševal o brezposobnosti, ker se lahko ure krigamo, kako, kako dolg je dolgi rok. In vprašal vas bom nekaj drugega. Ko država izide iz programa trojke, bi se to moralo vredno neposredno odraziti na nižjih obrestnih merah in na količini denarja, ki si ga ta država lahko sposodi za prestrukturiranje svojega dolga. Se je portugalski eh, res to tako zgodilo. In pa še tretjič, ali imate kakšen pozitiven vzor, kakšno pozitivno lekcijo za države, kot je Grčija ali Cipr? Eh, ali lahko rečete, čemu bi se morali izogniti in eh, čemu bi morali slediti? Najlepša hvala. Ja, v prvi fazi programa so se pojavljale določene kritike na račun naše vlade. Nismo se vedno strinjali glede doseženih rezultatov in deloma tudi drži, da so nekateri pozitivni rezultati se nekoliko poslabšali, ampak vendarle. E, celoten program je na simbolni ravni izredno pomemben. Zdaj lahko potegnemo črto in pod črto so rezultati pozitivni. Vse e, reforme smo preučili, analizirali, preverili smo, kako so te delovale v praksi in včasih so se pojavljale težave z razumevanjem pri prehodih iz ene faze v naslednjo, naprimer eh, tudi eh, pri prehodu iz prvotnega programa v nadaljevalni program. Ampak eh, res je morda tu prišlo do kakšnih napak, vseeno pa tega ne moremo oceniti kot kaj negativnega. Pod črto lahko rečemo, da je bil program dober, veliko reform smo izvedli imamo še dva obsežna eh, načrta na področju davkov. Eh, nameravamo sprejeti novo zakonodajo o proračunu in pa tudi na področju energetike imamo določene načrte. Skratka, nobenega področja ne bomo izpustili. Poskušali bomo izvesti reforme na vseh področjih in včasih je v tujini to težko razumeti, težko je razumeti, če se vse se lotevamo naše navdušenje za reforme pa nikakor ni popustilo, prej obratno. Potem, kaj se zgodi, ko država izstopi iz programa, ko zaključi s programom, kaj to pomeni za obrestne mere? Trenutno beležimo obrestne mere, ki so zgodovinsko na, povsem na dnu in to vpliva tudi na kratkoročne in srednjeročne obveznice, ki jih izdaja država. Uh, tu poskušamo ukrepati, imamo tudi nekaj načrtov za 2015 in 2016, zato da bi vlagateljem zagotovili določeno varnost. Skratka, res si prizadevamo, da bi proces zadoževanja čim bolje upravljali. Tisto, kar nam trenutno eh, ponuja trg, je dobro, pozitivno. In te spremembe so se pravzaprav začele že pred eh, koncem samega programa. Ampak zdaj mislim, da na trgih vse res teče zelo pregledno, tudi vlagatelji. Eh, nam ponovno zaupajo, ponovno zaupajo portugalskemu gospodarstvu, obrestne mere so nizke in to nam seveda eh, omogoča boljše obete za prihodnost. Obetamo si več stabilnosti tudi v evroobmočju, kar je seveda tudi posledica vseh ukrepov, ki jih je sprejela. Evropska centralna banka, ampak mi smo vsekakor odločni, da bomo uhranili eh, svojo verodostojnost na trgih. Najlepša hvala. Hvala gospe ministrici za ta zelo koristen in zanimiv dialog. Naj izrazim še željo, da se bo naš odbor v prihodnje poskušal izogniti temu, da bi se pripadnost eni ali drugi politični eh, opciji, eh, da bi se to tako jasno odrazilo v tem, kako eh, se obnašamo in kaj počnemo in upam, da bomo v prihodnje delovali čim bolj enotno kot odbor in da bomo čim bolj objektivni v svojih razpravah in ocenah. V vsakem primeru pa najlepša hvala, eh, gospa ministrica. See you here soon. In upam, da se k malo spet vidimo. Colleagues, please take seat. Let's move to point 12 of our agenda. Najlepša hvala. Kolegi in kolegice, prosim, da se posedete. Nadaljujemo z 12. točko našega dnevnega reda, to je javna predstavitev o strukturnih reformah bank. In rad bi pozdravil vseh sedem govornikov, ki se nam bodo pridružili za današnjo predstavitev. Gre za tematiko, ki je ključnega pomena za Evropo, za finančno stabilnost. Ta predstavitev pa je seveda tudi zelo relevantna za naše delo na predlogu komisije o strukturnih reformah. Naš odbor in naš parlament sta leta 2013 pripravila eh, poročilo na lastno pobudo, ki je eh, kjer je bilo zapisano, da so strukturne reforme potrebne zato, da bi rešili eh, problem prevelikih, preobsežnih bank in to stališče je bilo seveda tudi skladno z zaključki skupine na visoki ravni, ki je predsedoval gospod Likanen, ki je danes tudi z nami in ki ga toplo pozdravljam zdaj, dve leti kasneje, dve leti potem, ko je bila sprejeta naša resolucija in ko je bilo sprejeto poročilo Likanen v luči konkretnih predlogov, ki jih je predložila komisija in seveda tudi v luči vstopa v veljavo novih določb o nadzoru, ter tudi prihajajočega vstopa v veljavo. Eh, določb o e, vključevanju zasebnega sektorja. Torej, v luči vsega tega je zelo relevantno, da imamo danes to priložnost, da z eh, vodilnimi strokovnjaki eh, razpravljamo o ključnih vprašanjih, o ločevanju bančnih in drugih poslov v različne entitete in tudi o drugih možnostih strukturnih reform. V prvi izmenjavi mnen smo imeli precej živahno razpravo o tem poročilu in prepričan sem, da bomo tudi danes izvedeli marsikaj koristnega, kar eh, bomo vključili v nadaljni razmislek. Odločili smo se, da organiziramo eh, predstavitev v dveh delih. Prvi del se ukvarja z vprašanjem, ali so velike splošne banke same po sebi tvegane. In pa drugi del, eh, ki bo govoril o posledicah različnih možnosti strukturnih reform. Vsak govornik bo imel sedem ali osem minut za uvodno predstavitev. Vse vas lepo prosim, da se držite tega časa za govor in eh, da tudi ne govorite prehitro zaradi tolmačev. Uh, Po eh, uvodni predstavitvi pa bo sledila izmenjava mnen s člani odbora. Naših prvih govornikov ni potrebno predstavljati. Prvi je gospod Likanen, ki je bil komisar v obdobju 1995-2004, zdaj pa izvaja drugi mandat na položaju guvernerja finske nacionalne banke in je tudi predsednik skupine na visoki ravni za, ref, za strukturne reforme Evropskega bančnega sektorja. Gospod Likanen, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Analiza, ki jo je izvedla visoka stopnja glede reforme um, bančnega sektorja pred dvema letoma, je pokazala, da je celotna. Dif, um, branža prevzemala presežna tveganja, še zlasti pri trgovanju z zelo zapletenimi instrumenti, kjer so bile eh, težave podcenjevanje. Cilj skupine je bil predlagati reformo, ki bi omejilo to pretirano sprejmanje tveganj. Skupina je prišla do sklepa, da, so, da lahko jamstva držav uh, spodbudijo banke, da bolj tvegajo, kot bi sicer, če ne bi imela jamstva držav. Ključno vprašanje danes je in za skupino takrat tudi pred reformami je bilo, ali smo storili dovolj, da bi odpravili problem prevelikih bank, da bi propadle. Skupina je tukaj razmišljala o dveh možnostih. V prvem poti smo predlagali robustne kapitalske zahteve, ki um, bi bile določene za dejavnost trgovanja. Sočasno pa um, smo razmišljali o tem, kaj naj bi uh, Blanka storila, če načrti za reševanje niso bili izvedljivi. Po drugi poti smo mislili, da bi smo želeli uh, ločiti uh, posojanje oziroma depozitne dejavnosti od uh, trgovanja. Uh, pri tem pa bi morale vse eh, entitete izpolnjevati določene zahteve. Potem je skupina predlagala tudi obvezno eh, ločevanje med depozitno banko in trgovsko družbo pod pogojem, da je raven trgovanja preseglo že vnaprej določen prak. Dovolite, da znova omenim in znova opredelim to ključno vprašanje z štirih različnih vidikov. Prvič, ali je reševanje največjih in najbolj in trgovsko intenzivnih bank verodostojno tudi, kadar so v hudem stresu. Direktiva o sanaciji in reševanju bank nam daje nova pomembna urodja za reševanje slabih bank poleg tega je lahko z enotnim mehanizmom za reševanje pomagamo bankam, ki delujejo v celotni bančni uniji državah članic. Vendar pa mislim, da obstajajo še vedno dvomi, ali lahko eh, največje in intenzivno trgojoče banke hitro rešimo sredi sistemske krize če je struktura banke poenostavljena vnaprej, potem je lažje izvajati eh, reševanje tudi v času hudih obremenitev. Drugo vprašanje je, ali lahko omejimo prelivanje koristi iz eh, sistema depozitnih jamstev in ehm, jamstev tihih eh, državnih jamstev na določene trgovske dejavnosti bank s tem se pravzaprav zmanjša vladno jamstvo za te institucije, če uh, je to kredibilna opcija. Vendar pa je treba seveda um, tukaj zagotavljati jamstva tudi včasih hudih obremenitev. Brez delitev dejavnosti v banki bi lahko, bilo, bi lahko bil doseg jamstva širši, in tudi eh, preveč, povzroča preveč moten. Eh, tako imenovani market makeri imajo zelo pomembno vlogo kot ponudniki likvidnosti. Sočasno pa lahko ti tudi spodbudijo oziroma spodkopljajo finančno stabilnost. To še zlasti eh, velja, kadar implicitno državno jamstvo spodbudi pretirano rast in tveganje kadar uh, trg postane preobsežen, je še težje razlikovati med dejavnosti oblikovanja trga in lasniškim trgovanjem. Tretjič, ali lahko zagotovimo, da bodo tiste kritične funkcije zaščitene pred morebitno prehudim tveganjem uh, povezanim z dejavnostmi trgovanja. Po, sprejeti so bili ukrepi, da bi zagotovili uh, da bodo kapitalske zahteve v resnici odražale prevzeta tveganja. Kapitalske zahteve so bile tudi bolje prilagojene trgovskim dejavnostim, lasninjenju in izpostavljenosti bank, um, bančnemu sistemu v senci. Čakamo tudi temeljni pregled trgovske knjige, ki ga opravlja bazalski odbor. Zelo težko pa je določiti kapitalske rezerve takrat, kadar eh, tveganja spodbujajo model. Kombinacija višjih kapitalskih zahtev in delitev ločevanjem med dejavnostmi lahko morda dosežeta več kot velik znesek kapitala, ki bi bil potreben za kritje velikih izgub. Četrto vprašanje je, ali so vse banke take, da jih je preprosto spremljati, nadzirati in upravljati in s tem zagotoviti učinkovito disciplino na trgu spodbude zunanih deležnikov za spodbujanje bank uh, so če dalje večje s tem, ko um, BRRD in SRB omogočata lažje reševanje in sanacijo bank. Uh, vendar pa trg ne bo učinkovito spodbujal bank k spremembi poslovnih modelov, če že obstajajo implicitna državna jamstva. Ločevanje funkcij bi bil, pomenilo tudi lažji nadzor nad bankami. Um, zmanjšali bi s to vrstno ločitvijo dejavnosti tudi prenos dejavnosti v bančni sistem v senci in uh, zagotovili bi tudi resno bančno nadzorovanje. Zadnje vprašanje. Ali je struktura bank postala dovolj preprosta za upravljanje? Mislim, da je treba lajšati upravljanje in izvajanje spodbud na eni strani depozitni banki in na drugi strani pri trgovskih dejavnostih. S tem bi zmanjšali tudi prelivanje oziroma mešanje dveh različnih kultur, ki je ena od, uh, usmerjena na kratek rok, druga pa na dolgi rok. Uh, Naj sklenem eh, z odgovorom na to vprašanje, namreč regulativne reforme so nas pripeljale daleč ehm, pri obravnavi problema prevelikih bank, da bi spodletele, vendar pa nismo prišli na konec poti. Še vedno ni zagotovljeno posem enakomerna podlaga. Potrebna je največja strukturna reforma bank, ki bi zagotovila in podprla tudi reformo regulative. Najlepša hvala, gospod Likanen. Naš naslednji govornik je tudi vsem znan. Gre za profesorja Gudharda, ki je časni profesor bančništva in fan, financ na Londonski šoli eh, ekonomije. Izvolite. Preživel sem že tri bančne krize v Združenem kraljestvu leta 74, 75, 91 in 2008-2009. Vse so nastale zaradi slabega posojanja, povezanja tudi z komercialnimi nepremičninami. Veliko um, tovrstnih problemov je bilo tudi v eh, ZDA in na Irskem. Uh, Vse te krize so se dogajale na 17 let. Morda lahko na tej podlagi že določimo datum naslednje krize kot leto 2025. Upam, da boste to vzeli kot šalo, vendar pa vsekakor ni bilo storjenega dovolj za to, da bi odpravili temeljne šibkosti našega bančnega sistema. Še zlasti ne na strukturni strani. Naj pojasnim. Ključni dolgoročni trendi za gospodarstvo v razvoju so bili analizirani v številnih dokumentih. Glavna ugotovitev je, da je hipotekarno posojanje zlasti tisto, ki je odgovorno za večje zaširitev eh, kreditov v zadnjih 30 letih. Drugi ključni rezultat je, da je ta dvig pravzaprav pripeljal tudi eh, do tega, da je bilo kreditov veliko več kot pa depozitov. In ta razlika med eh, krediti in depoziti eh, je bila zapolnjena z financiranjem grosističnih trgov in bančništva v senci. Tveganje obresne mere pa je bilo do, del, do neke mere zaščiteno z za posojili z variabilno obrestno mero. Torej ta razpon med dolgoročnimi hipotekami in kratkoročnim grosističnim financiranjem je pravzaprav še poslabšalo šibkost našega bančnega sistema. To smo želeli eh, spremeniti z lesninjenjem, vendar pa vemo, da tukaj uspeh ni bil ustrezen. Banke, ki so domnevale, da se bo kriza zgodila, so bile predvsem male uh, banke, retail banke, ki so želele določiti določene standarde, kot so Anglo-Irish, Northern Rock, Cajas v Španiji, pa več takih bank je tudi v ZDA in drugot. Ta zahteva po rasti ni seveda omejena zgolj na take majhne banke. Tudi RBS je žalostni primer velike banke, ki je želela prevzemati tveganj tveganja, uh, zato da bi postala še vep, večja. Glavni nauk za nadzornike je, da so zelo um, uh, pozorni v primeru hitro rastočih bank. Uh, nobenem primeru pa trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, pa naj je bilo za lastni račun ali za stranke, ni prispevalo k nesolvenčnosti velike finančne krize. Verjetno veste, da, je, da so bili derivativi oziroma izvedeni finančni instrumenti um, dobičkonosni za Lehman Brothers, izgube pa so uh, utrpeli zaradi um, zavarovanj, ki so bi, bila zavarovana s hipotekami. Tukaj, torej, veliko bolj tvegane so bile um, tiste funkcije, ki so bile povezane z nepremičninami in hipotekami. Tragedija je, da ta velika finančna kriza ni privedla do ponovnega razmisleka glede mehanizmov, Eh, financiranja nepremičnin oziroma stanovanj. In uh, zelo dobro bi bilo, da si sedaj pogledamo knjigo, eh, knjigo Mian en Sufi o hiši dolga. Vse to um, so, je privedlo do pomembnih uh, neuspehov in ljudje so izgubili ugled in zaupanje v banke in bančnike, ki so pravzaprav pripomogli k veliki finančni krizi. Uh, Pravzaprav je bil glavni krivec njihova špekulativna dejavnost, v, pravzaprav pa investicijsko bančištvo naj bi predstavljalo varuha širokih kapitalskih trgov in naj bi olajšalo uh, delovanje tistih, ki želijo prodajati in izdajati papi uh, vrednostne papirje. V Evropski uniji se sedaj želi spostaviti kapitalsko unijo. To mora pa pomeniti veliko večjo vlogo za investicijsko bančništvo. Dobro bi bilo zagotoviti, da imamo dovolj močne evropske banke v ta namen, razen če želimo to vlogo v celoti prepustiti ameriškim strokovnjakom, kakršna so sta Goldman Sachs in Morgan Stanley. Če bomo silili banke, da zmanjšajo svojo vlogo kot tiste, ki lajšajo kapitalski trg, um, kapitalske unije vsekakor ne bomo sposobni oblikovati. In če bomo zahtevali od investicijskega bančništva, da se zanaša na grosistično financiranje, bo to vsekakor šibilo oba segmenta. To vrstno delitev v holdingu, kot izhaja tudi iz um, predloga Vickers Report, pa ne zaščiti podružnic pred izgubami eh, v podružnici investicijske banke. Torej, kapitalske rezerve holdingov bi se hitro zmanjšale, kjerkoli bi nastala prvotna izguba. Dejstvo je, da skoraj v vseh razvitih državah, zdaj vključno za ZDA, uh, večino bančništva izvaja veliko število velikih univerzalno prisotnih bank. Ne vemo, zakaj je do tega prišlo in tudi um, uh, regulativna struktura, kot je naprimer subvencije iz naslova prevelike, da bi spopadli, je pri tem igralo določeno vlogo. Vsekakor pa regulatorji vedo, da so to vrstni posegi na trg nevarni. In um, sedaj eh, se morda kaže, da bomo potrebovali v prihodnje več investicijskih bančnih zmogljivosti, kot pa manj. In mislim, da bo to vsekakor vplivalo na nadaljni razvoj. Torej, tukaj smo slišali predvsej drugačen pogled na to, kaj je privedlo na uh, slabšo finančno stabilnost. Naslednji pa bo gospod profesor Martin Helving, ki je bil že veliko krat nagrajen, leta 2012 je dobil tudi nagrado Max Planck eh, raziskovalnega središča, je podpredsednik eh, znanstvenega odbora in svetovalnega eh, odbora v odboru za sistemska tveganja. Izvolite, profesor. velike, ali so velike banke same po sebi tvegane. Govorijo se kakor, da majhne specializirane banke pa so prav tako tvegane. Bančništvo je samo po sebi tvegan posel in ne gre zdaj kakš, za vprašanje, kolikšno je to tveganje, temveč ali je to tveganje primerno zaradi moralnega hazardiranja ali pa zaradi neustreznega razporejanja teh tveganj. V knjigi pišemo, da bi ta tveganja lahko zmanjšali, če bi bilo dovolj uh, eh, lasniškega kapitala v bankah. To točko bom pustil in bom raje govoril o vlogi strukturnih reform. Predlogi za strukturne reform izhajajo iz pojma, da bi s tem lahko zaščitili finančni sistem in davkoplačevalce. Pravzaprav pa še nisem videl neke dosledne razlage. Nekaj tega izhaja iz predloga gospoda Fokerja, vendar pa je ta nostalgija neprimerna. Uh, v, v tem primeru je bil finančni sistem varen do leta 1970. Takrat ni bilo veliko tvegan povezanih z menjalnimi tečaji in obrestnimi merami. Od 70-ih eh, let dalje pa obstajala veliko večja tveganja povezana z obrestnimi merami, menjalnimi temočaj in tudi uh, skladi den, uh, na denarnih trgov so postali veliko bolj inovativni, so veliko bolj špekulirali in to je privedlo do večje krize uh, varčevalnih ustanov v ZDA, zato so se te pretirano specializirane. In to je privedlo tudi do zakasnele krize v gospodarskih bankah, do katere je prišlo okoli leta 1990, spet zaradi tega, ker so bile te ustanove preveč specializirane. Prav tako moramo tukaj biti uh, zelo previdni pri domnevah, da je komercialno bančništvo tvegano. Krize v, zahod, v zgodnih 90-ih letih so bile povezane tudi z kreditiranjem MSP-jev. In kreditna tveganja, tako eh, na področju nepremičnin in na področju MSP-jev, predstavljajo velik večji kos, um, kot si predstavljamo. Plačilni sistem ni edini razlog za sistemske skrbi. Oblikovanje trga kot infrastrukture je postalo velik problem, ko je eh, banka Lehman Brothers izginila. Denarni trgi kot pomembni del finančnega sistema in kot vir grosističnega financiranja. Večji učinek eh, banke Lehman Brothers na finančni sistem je bil posledica in domino učinek. Vsekakor je to septembra 2008 uničilo trg dela. Lehman Brothers je bila investicijska banka, torej če bi ta del oddelili, še ne pomeni, da ta banka ni imela nekega vpliva kaj je dejansko pomembno. Najprej upravljanje. Kako se sredstva preusmerjajo od končnih investitorjev do končnih financerjev. Celovita vključen, vključevanje investitorjev v USB in med direktorje v zavarovanje posojil z nepremičninami se tudi ni izkazalo za eh, uspešno. Potem hibridni sistem, um, varčevalne uh, eh, scheme z vlogami v Deutsche Bank, tudi to se ni izkazalo za uspešno zgodbo mimo grede, vse te uh, hranilnice, ki so investirale v deželne banke, bi padle pod mejo velikosti, ki jo predlaga trenutna uredba. Torej, to vsekakor je pomemben vidik. Potem vprašanje, ki zadevajo zaščito investitorjev, kateri produkti se tržijo in na kakšen način. Prvotni razlog za lastigol uh, je bilo moralno hazardiranje nemške hranilnice so pravzaprav delovale kot trgovske hiše in prodajalci produktov Lehman's Brothers. Tudi to se ni skazalo za precejšen uspeh. Um, potem ustrezno gospodarjanje z presežnimi sredstvi je vsekakor tisto, kar je povezano z zaščito poklicnih investitorjev. Ali je to dovolj, kadar so zavarovanja more biti toksična in kadar upravljavci portfeljev um, imajo določeno svobodo pri izvajanju in upravljanju teh portfeljev? Z vidika predlagane uredbe omejitve dejavnost in depozitnih institucij Eh, institutov vplivajo od, eh, oziroma se razlikujejo glede na to, kdo lahko vanje investira, ne pa v kaj lahko investirajo. Kaj če investirajo v toksične produkte eh, investicijskih bank? Še nekaj je pomembno. Okužba, prelivanje tvegan. Torej delitev tveganj znotraj ustanove lahko zmanjša sistemske učinke. V, krizi, v krizah v 90-ih letih so lahko univerzalne banke izkoristile dobiček iz a, um, derivativov in s tem nadomestile izgube. Seveda pa je deljenje tveganj tudi povezano z moralnim hazardiranjem. Ali bi lahko torej domnevali, da je ločevanje funkcij v podskupine, nekaj, kar bo pomenilo deljenje tveganja z manj moralnega hazardiranja. To še ne vemo. Um, ločitev funkcij pravzaprav močneje um, krepi notranjo upravljanje. Uh, To pomeni, da lahko pride do večjega števila domino učinka, vendar pa so lahko ti tudi more biti manjši. Torej, z delitvijo funkcij je mreža pogodb morda manj pregledna. Torej, vse to pomeni, da nekih dokončnih odgovorov na vprašanja ne poznamo, vendar pa so to vsekakor tiste vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Hvala lepa. Sedaj imajo poslanci priložnost, da zastavijo vprašanje govornikom. Eh, pročevalci in pročevalci v senci po dve minute in prosim povejte, eh, za koga je vprašanje. In potem bo govornik imel tri minute za odgovor. Pročevalec, gospod Gunnar Hopmark, izvolite. Hvala lepa in hvala za te predstavitve. Vsi naši gostje. so govorili o tem, ali so univerzalne banke bolj tvegane ali ne, oziroma kaj je tveganje. Zanima me, kakšno je njihovo mnenje glede tega, kako bi univerzalne, vse splošne banke bile različne od bolj specializiranih bank. Recimo, ko je USB pripravila analizo za leto 2010, je prišlo do zmede, oziroma prišlo do zaključka, eh, da so bolj tvegane specializirane banke bodi si investicijske banke ali male prodajne banke. Zanima me, kakšno je njihovo mnenje in kakšen bi bil zaključek, če bi sedaj ločili uh, splošne banke. Ali to pomeni, da bomo imeli več specializiranih bank, ki bodo sprejemale tveganja v različnih sektorjih? Kaj pa se bo zgodilo z. Uh, naložbenimi bankami. Nekateri pravijo, da če imamo splošne banke in če splošne banke ne izvajajo naložbe, potem jih bo le malo, ki se bo izvajale, ki se bo hvalili z naložbami. Pa še te ne bodo evropske. Ali bo to kaj vplivalo na konkurenčnost in kako bo to vplivalo na sistematične tveganja, gledano z evropske perspektive? Hvala. Kdo želi prvi odgovoriti? Gospod Likanen, izvolite. Eh, mi smo proučevali vse poslovne modele bank in prišli smo do težav pri vseh poslovnih modelih. Ne moremo reči, da je en model prav posebej varen ali nevaren, to je jasno. Drugič, nismo predlagali, da bi ločevali banke, temveč, če trgovanje gre preko določenega praga in to lahko pomeni tveganje, potem bi morali te dejavnosti ločevati. Sicer tako, da so še vedno del istega podjetja, vendar je potem ta bolj tvegani del treba um, kapitalizirati drugače in ga financirati z trga. In torej ta notranja izpostavljenost bi morala imeti tudi določene omejitve. Torej, da bi lahko to bil še vedno del iste splošne banke, ne bi se daj ločevali bank. Seveda, lahko pride do posledic, če imamo večja jamstva. In potem to, to implicitno koristi eh, banki in ocene. Up- vplivov imajo različen zaključek glede tega. Hvala. Gospod Guthardt. Uh, eh, no, to, koliko trgovine se, to, toliko banke trgujejo, odvisno od Evropske bančne unije, ne vemo še, kakšen bo evropski kapitalski trg. In, ban, eh, in naložbene banke bodo morali s tem prilagoditi in potrebovali bomo nek omejitev. No, zaenkrat, če skušamo razviti takšno unijo finančnih trgov, ne vemo, do kod bomo prišli. Vendar se pa gotovo strinjam s kolegom, profesorjem Holvigom, da je prava težava vedno bila pri upravljanju in bolj ko si specializiran, večja je eh, težava eh, s tem, da bo prišlo do težav zlasti, ko gre za sredstva. Torej, če se navežem, mislim, da specializirane banke same po sebi niso težava. Na vse zadnje specializirane investicijske banke so bile uspešne že desetletja in v krizi so bile zlasti de depozitne banke v težavah, ne toliko investicijske, vendar ena ključna beseda, ki ste jo uporabili in sicer je ključnih mene in to je konkurenčnost. V zadnjih treh, štirih desetletjih smo bili priča ogromnemu porastu intenzi intenzivnosti konkurenčnosti. Videli smo nove institucije, tako imale eh, banke v senci, dobili smo sp eh, tako imale splošne banke, vendar zmožnost eh, bank, da dosegajo marže, se je zmanjšala in to je seveda vplivalo na vse, da so se obnašali bolj tvegano. Hvala. Počujete v senci SND, Jakob von Weisseker. Hvala, gospod predsedujoči, dragi. Strokovnjaki imajo nekaj skupnega, če sem prav prebral vaše dokumente. In sicer verjamejo, da nismo še rešili države glede bank, ki so prevelike, da bi lahko propadle. In nekateri v tej dvorani, zlasti tamle bolj zadaj, ki slišijo zgodbo o tem, da eh, lahko rešujemo banke in da bo to rešilo vse naše težave. No, zanimivo je, da tako profesor Helvi kot Bukhart sta objavila. Eh, eseje, v katerih pravite, da reševanje bank morda ni najboljša, najboljša nadomestilo za reševanje s pravim kapitalom ali z eh, denarjem davko plačevalca, kot je predlagal gospod Goodhart. Če bi torej reševanje bank morda bila rešitev. Potem se sprašujem in to je pravzaprav moje vprašanje. Ali so dob, to dobre podlage za strukturne reforme? In tu bi citiral dokument profesora Guthara, kjer pravi, da če razvite družbe mora sprejeti, da to, da damo javno jamstvo, je nuja za dobro delovanje bančnega sektorja, potem moramo razmišljati tudi o strukturnih reformah in uh, večjem povdarku na zasebnem sektorju Eh, kapitalu, če to lahko dokaže, da bodo zato banke stabilnejše. Torej, moje vprašanje za gospoda Goodharda in gospoda Helviga bi bilo, ali menite, da uh, žive oporoke, kot jim pravimo, so pravi način za to, da bi rešili tudi vprašanje povezano s strukturnimi reformami. Naj povem, da žive oporoke imajo dva elementa. tu gre za reševanje bank in eno ključnih uh, uh, instrumentov, ki imamo, so uh, stresni testi. Stresni testi niso nikakršna napoved, temveč uh, povedo, kakšno je stanje neke banke v odločenem hipu. In to lahko spodbudi neko banko, da uh, se loti uh, ukrepov, preden pride v postopek reševanja. Kaj je problem z reševanjem? Eh, tega se ne lotimo, dokler ni banka že dejansko v zelo slabem stanju in je že uh, pridelala veliko zgub. Če gremo iz situacije bailout v bailin, ne zmanjšamo zgub, vendar uh, se te zgube osredotočijo na majhen delež upnikov. In če ti upniki so pokojninski skladi in zavarovalnice, potem gotovimo, da je učinek na nje eh, zelo resen in politično občutljiv kot vpliv na dakoplačevalce. Torej, če bomo reševali pokojninske sklade in zavarovalnice pred tem, da morajo reševati banke, potem pride do tega, da imamo le malo uh, skladov tveganega kapitala, ki bi lahko pomagali. Gotovo bi dobili jamstva za reševanje v nekem času, vendar v tistem hipu, ko pride do velikih likvidnostnih težav, zlasti, če se to zgodi v situaciji, ko je celoten sistem slab, ne pa le banka, potem se bo zgodilo, da bomo imeli zelo malo možnosti pridobiti kapital na eh, trgu ali pa bodo pričakovani donosi previsoki. In potem tudi druge eh, banke ne bodo mora, mo, mogle eh, eh pomagati v tistem hipu, ker eh, Eh, bi bile v enaki situaciji. In torej vse druge bi bile, banke bi bile pod pritiskom. In s tem bi prišlo do okužbe celotnega procesa. In to bi bilo še slabše kot sedaj, ko imamo sistem bail-out. In torej obstaja eh, nevarnost, da če imeli sistemsko krizo, potem bi se okužbe lahko še povečale in sistematična tveganja skupaj z njimi. Hvala. Speaker, uh, Gospod Goodhart pravi, da v svojem dokumentu, da bi strukturne reforme morale biti v spredju no, drugi kolegi ne bodo imeli priložnosti, tako da lahko upoštevajo uh, vaš, uh, vaše vprašanje in odgovorijo na eno v naslednjem krogu. Uh, da lahko pomagam glede tega vprašanja. Gospod Kamal, eno mojih vprašanj je vedno bil, kako bomo se osredotočili pri reševanju teh težav. Kaj, če, kako se bomo vsaj nečesa naučili, če že ne izognemo temu, da ponavljamo uh, lastne napake iz te in prejšnjih bančnih kriz. Tri predloge bi predstavil. Prvič, kako se izognemo temu, da ne, ne, da ne rešujemo več zakopačevalskim denarjem. Ali lahko imamo trg, kjer banke lahko propadajo in zakopačevalci sploh nič ne rešujejo potem. In če ne, Kakšna je omejitev te intervencije vlade oziroma davkoplačevalskega denarja? Kot banka propade uh, zlasti, uh, uh, če je to banka, ki dela s prebivalstvom in potem ljudje nimajo dostopa do svojih uh, prihrankov in svojih plač. Če bi bili. Um, up, upniki torej bolj izpostavljeni v reševanju bank ali se potem ne bi bolj zanimali za to, kar se dogaja z banko? Ali bi potem uh, bolj želeli vedeti, kaj je pravzaprav v bilancah bank, potem računovodski standardi? računovod, banke so lahko imele eh, tvegane, eh, tvegana sredstva v svojih bilancah in niso imeli dovolj jamstv za zgube. In potem, ko so morali nekaj izplačati, eh, so prišli do zelo težavnih situacij. Ali je morda problem v računovodskih standardih, ki niso več pravični in pošteni. In potem govorimo o političnih eh, stvarih. Zdi se, kot da nekaj delamo, vendar problema ne rešujemo. Morda bi se morali pogovarjati o bolj temeljnih vprašanjih, kot so računovodski standardi in do katere meje se lahko um, o, o, o, torej izognemo temu, da banke rešimo z davkoplačevalskim denarjem. Uh, Profesor uh, Gotthard, kako se izognemo reševanju bank z javnim denarjem? Moja, moja skrb glede BRD je večja kot uh, uh, Charlesova, kar zadeva reševanje zasebnim kapitalom, pa se sploh ne strinjava. Pri instituciji, kot je Deutsche Bank ali BNP Paribas, imamo to težavo, da izvajajo sistemsko pomembne dejavnosti v več državah članicah in njihovo delovanje je povezano. Reševanje oziroma nereševanje bi pomenilo, da bi uničili njihovo operativno delovanje. Tega tveganja ne moremo sprejeti. Ko gre za nacionalno sistemsko pomembne institucije, imamo problem z likvidnostjo. Direktiva, ki je pristojna za to področje, nič ne govori o tem. Ko govorimo o milijardnih vsotah, eh, In za nekatere banke so to res ogromne uh, številke. In vlade zato rešujejo takšne banke, preden bi lahko prišlo do propada teh uh, bank. Ali pa zanika, da težava obstaja in upajo, da bodo centralne banke vmes uh, rešile težavo. Torej. Postopek, ki ga imamo, je izboljšava eh, glede na to, da nekatere države sploh nimajo nobenih postopkov. Vendar to še vedno ni vzdržno in potem vprašanje obveznosti. Mi si želimo, da bi imeli več sredstev. Seveda, kar zadeva politiko, tu se lahko strinjam s Charlesom. Mislim, da lahko gotovimo, da številni instrumenti, ki jih imamo sedaj na voljo, so že obstajali eh, pred letom 2008, recimo, vendar smo eh, drugače imenovali te instrumente, vendar jih nismo potrebovali. Zakaj ne? Zato, ker obstaja političen vpliv na institucije, na institucionalne vlagatele, ki so vplivali na politike, da in jih pričali, naj te banke ne propadejo. Torej, hvala. Gospa Silvi Gular. Naj samo to povem. Pri naš, naš delu ni političnih uh, stališč. V svojem poročilu, pa tudi v poročilu MDS, se je potrdilo to, da eh, nismo rešili težave, banki so prevelike, da je propadle. Drugič, imamo implicitne vladne, vladne jamstva. In to je tisto, kar bankam omogoča, da prevzemajo še večje tveganja. Kar zadeva vprašanje uh, obveznosti, uh, številni, ki so sodelovali pri našem delu, so dejali, da uh, institucije uh, morajo obravnavati različne vidike, imajo dolgoročne odnose s svojimi kompetenti in kratkoročne odnose na trgu in mislim, da vam bodo tudi drugi ljudje iz sektorja potrdili enako. Hvala, Silvi. Hvala, gospod predsedujoči. Imam vprašanje, ki ni. Eh, ki je pravzaprav politično vprašanje, kakšna je vaše strateška vizija? Če bi sprejeli uh, predlog komisije, kdo bo financiral evropsko gospodarstvo? in ali bomo imeli strateški nadzor v Evropi nad temi, ki financirajo evropsko gospodarstvo, kajti ko prišlo do krize, če nimamo možnosti za nadzor, potem bodo odločitve sprejeli drugje. To je strateško pomemben izziv, to je vprašanje na svetovni ravni. In mislim, da ko smo sprejeli CRD4, nekateri uh, želijo povedati, da uh, sprejemamo odločitve potem, ko smo mi začeli obravnavati ta beseda. Torej, kakšno je vaše strateško videnje, ne tehnično, temveč strateško glede uh, nadzora financ? Gospod Demasi, izvolite. Yeah, uh, thanks, thanks. Hvala našim gostom za njihove prispevke. Ko sem bil študent ekonomije, sem moral uh, študirati Gunarsovo pravilo in sedaj je tu eh, z nami. In uh, to pravilo dela, da karkoli narediš v finančnem sektorju, pri, pripravijo novo, uh, nov finančni instrument, da se dognajo zakonodaje. Torej, moje vprašanje bi bilo. Kako bi morali regulirati bančništvo v senci Kakšno je vaše stališče glede tega? Ali menite, da obstaja prava nevarnost, da če ne bomo dovolj stroji glede bančništva v senci, bodo odločene dejavnosti pač prišle tja? Potem drugič. Veliko se trenutno govori o uniji kapitalskega trga in finančna industrija pravi, če boste sprejeli še več Eh, regulacije, potem ne bomo zaznali gospodarstva. Kaj vi menite? Ali ste vi za to, da imamo sistem, ki je sotočen na banke, ali pa se vam zdi, da imamo več eh, prednosti, če izkoristimo sredstva iz kapitalskih trgov? Mislim, da je kreditiranje gospodarstva sedaj uh, zastalo. Uh, zaradi trenutnega stanja v gospodarstvu, ne pa zaradi regulacije. Potem Lemans Brothers, to ste omenjali. Ali ni šlo pri Lemans Brothersu predvsem za težavo medsebojne povezanosti? Kakšno je vaše mnenje glede tega? First. Hvala. Kdo bo prvi? Gospod Likanen, izvolite. Yeah. Na prvo vprašanje. Banke so odločenega pomena za financiranje gospodarstva Evropi. Zato smo tudi predlagali, da bi depozitarne banke lahko imele pravico izvajati več dejavnosti. To bi bilo dobro za uh, gospodarstvo. Edino področje, ki ga je treba ločevati, je, da če gredo, če je določen prak, potem uh, se mora držati pravil glede financiranja. Torej, banke bodo vedno pomembne za evropsko gospodarstvo. Drugo vprašanje bi bilo bi dobro za evropsko gospodarstvo, če bi se razvila uh, Uh, unija kapitalskega trga sebi tako imeli dodatne vere financiranja. Tu lahko le podprem uh, prizadevanja, da okrepimo unijo finančnih trgov, kapitalskih trgov. Tako bi imeli več vira financiranja tudi v Evropi. Težava v Evropi je to, da je preveč osredotočena na banke. Preveč financiranja se izvaja preko bančnega sistema. Moramo razviti kapitalski trg, zato imeli večjo diverzifikacijo. S tem bo sistem kot celota varnejši. Ena od težav regulacije je to, da je prociklična in ena nevarnosti je to, da če naredimo preveč uh, uh, korakov v eno smer, potem pride do tega, da uh, banke dajo manj kreditov in s tem se tudi upočasni uh, kreditiranje gospodarstva. Kdo bo financiral evropsko gospodarstvo? Sam bi rekel, da trg do določene mere, kapitalska regulativa, zlasti sistem eh, ocene tvegan, govori proti financiranju. Potem bančništvo v senci. Moramo ločevati tako imajo sklade hedge in druge eh, posebne instrumente. Torej, eh, obstajajo določeni res nevarni deli sistema. Eh, trgi denarja. In to smo že videli leta 2008, pa tudi 2011. Uh, eh, trg oziroma unija kapitalskega uh, denarja. To je nekaj, kar me skrbi, saj ne vemo, zakaj gre. Veliko podrobnosti smo videli, vendar bančna unija tudi še ni dokončana. In mislim, da ko gre za upravljanje s politično energijo, mislim, da moramo imeti boljši seznam prednostnih nalog. No, Hvala. Gospod Filip Lambert, izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospod Guthart. Ne vem, če sem vas prav razumel, ko ste govorili o tem, kako uh, nameravate odpraviti implicitne subvencije, torej denar davkoplačevalcev. Uh, ali vi to vidite kot nujno zlo, ki ga pač ne bomo odpravili? In če to nujno zlo, ali je potem normalno v tržnem gospodarstvu, da dobički, ki so povezani s subvencijami, so privatizirani, če pa so vendarle dako plačevalci tisti, ki dajo ta denar? Ali bi potem morali vse banke nacionalizirati, zato da bi stroški in uh, dobički bili na isti strani? v Belgiji smo imeli uh, Fortis banko, ki je imela 45 milijard eh, oziroma 45 milijonov evrov toksičnih uh, uh, sredstev. In inflacija toksičnih proizvodov se je zgodila tudi zato, ker smo vsem bankam pustili, da uh, Eh, ustvarjajo takšne proizvode, morda tega ne bi smeli dopuščiti, pa tudi ne bi šlo te situacije. Zani. Gospod Marko Zani, FTD, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem govornikom. Menim, da ko govorimo o strukturnih reformah, se moram pa še te dve zadevi. Prvič, kako lahko ukrepamo za to, da omejimo moralni hazard v bankah, kajti to je verjetno bil glavni razlog, ki je pripeljal v bančno krizo, zlasti tisto, ki se je zgodilo leta 2008. Takrat je res eh, bila velika želja po dobičku za vsako ceno in na vsak način in potem drugič kako bomo zagotovili, da bodo banke znova financirale realni sektor. Vse to potrebujemo. Torej, kakšna bi bila idealna struktura, ki bi omogočila, da dosežemo ta dva cilja? In ali menite, da je model splošnih bank še vedno kompatibilen s temi cilji? In če menimo, da je dobro ločevati uh, dejavnosti bank ali bomo lahko dosegli ta, te cilje, kajti že več let vse banke pušča ob strani svoje trgovske dejavnosti, trgovane dejavnosti. Potem um, ali menite, da bi morali v reformah razmišljati o tem, da bi imeli poseben organ, kot ga imajo v ZDA, ki bi eh, pročeval tvegane povezane z, z izvedenimi instrumenti. Najprej gospod eh, Guthart, izvolite. The subsidy to global systemically important banks is going to be. Subvencije uh, bomo odpravili s tem, ko bomo od bank zahtevali, da imajo večje kapitalske uh, Eh, da bomo imeli do njih večje kapitalske zahteve. Določene banke raje ne bi bile nad pragom in raje ne bi bile globalno pomembne ravno zaradi tega. Menimo, da je prav, da večje banke, ki bi lahko storile več škode zaradi e, morebitnega propada, eh, tudi imajo več kapitala da imamo glede njih večje kapitalske zahteve. Potem uh, moralni hazard, to je formulacija, ki jo preveč uh, pogosto uporabljamo. Torej, vsaka dejavnost lahko vključuje moralni uh, hazard. In to, s tem se lahko spopademo tako, da zagotovimo, da so tisti, ki sprejemajo uh, odločitve, primerno plačani. Hvala. Imam en komentar glede tega, kako bomo zagotovili, da bodo banke financirale realni sektor. Običajno je kreditiranje podjetij profitabilno in zato banke to tudi počnejo. To ne pomeni, da jih financirajo poceni. Veliko političnega pritiska je, da bi imeli poceni kredite za MSP-je, vendar če želimo subvencionirati eh, kreditiranje MSP-je, potem bi to lahko počeli neposredno, sicer pa to prepustimo bankam, ki skrbijo za svoj dobiček, zato da ne pride do izkrivljanj v bilancah bank. Gospod Likanen, yes. uh, nisem dobil odgovora na moje vprašanje glede banke Fortis. Banks, actually, are... Glede specifičnih bank imamo določeno besedilo, ki so ga pripravila naša skupina to tudi lahko posredujemo. No, ta velika rast bank je bila mogoče tudi zaradi spodbujanja vlad, pa tudi zaradi prevelikega posojanja v nepremičnimskem sektorju, kar zadeva uh, plače, se strinjam uh, s kolegom, to je kritičnega pomena, vendar težava je v tem, da če imamo v isti banki dve dejavnosti, trgovanje, in tam zelo dobro plačujemo. In potem eh, poslovanje eh, z eh, prebivalstvom, potem je to velika razlika v samih dohodkih, kajti pri drugem delu imamo velike prihodke šele dolgoročno. Seveda pomembno je dobro upravljanje bank, s tem zmanjšamo prevelika tveganja. Uh, Hvala. Žal nimamo časa za postopek uh, pritrite pozornost predsednika, morda bomo to lahko storili ob koncu razprave, sedaj pa moram dati besedo poročevalcu. Yes. Uh. Hvala lepa. Na kratko. Kajti čas se izteka in bilo bi dobro, če bi imeli še postopek, pritegnite pozornost predsednika. Nekaj glede implicitnih subvencij, ne glede na to, kako to vrednotimo, lahko vidimo, da smo preko eh, tega sistema zmanjšali. Eh, težave. No, nekaterim se je zdelo, da vse, kar počnemo, so implicitne subvencije. Vendar pomeni, da vidiš nekaj drugega in sicer. In nekateri so to že omenjali. Pri naložbenem bančništvu ali pri splošnih bankah je treba reševati več kot pa recimo v bankah, ki ima le depozite. Torej, tu je velika razlika in če želimo ohraniti vredostojnost reševanja z zasebnim kapitalom, potem moramo biti previdni, ko rečemo, da so banke, ki poslujejo s prebivalstvom, uh, varnejše. Kaj ti tako bomo teže uh, eh, pripravili uh, vlagatelje, da investirajo v Eh, kapitalistične banke, če tako rečemo. Torej, toliko preden nadaljujemo. Nažalost se moramo zdaj posloviti od predsedojočega in sam bom predsedoval do konca. Zdaj pa začenjamo z drugim delom predstavitve o posledic, posledicah različnih možnosti reform. Uh, prosim vse govornike, da se držite časa za govor 7 oziroma 8 minut in tudi, da ne govorite prehitro. Predvideno je, da naj bi s tem drugim delom zaključili okrog pol sedmih, nekaj minut pred pol sedmo, tako da kar takoj začnimo. Prvi govornik v drugem delu bo profesor Marko Pagano, ki je predsednik eh, znanstvenega odbora ESRB in svetuje tudi ESMI in italijanski nacionalni banki. Izvolite, gospod Pagano. Najlepša hvala, gospod pred, predsednik. V svoji predstavitvi bom poskušal odgovoriti na tri vprašanja v zvezi s strukturnimi reformami bank. Kakšne socialne koristi lahko pričakujemo, kako eh, naj eh, si prizadevamo doseganje teh koristi in kakšni so potencijalni socialni stroški zaradi stranskih učinkov na gospodarsko rast ali likvidnost trgov. Kar zadeva socialne koristi, ki jih lahko pričakujemo od uveljavljene omejitev pri bančnih strukturah, kot smo slišali že od prejšnjih govornikov, je tu najprej zmanjšanje sistemskega tveganja, ki ga nosijo banke in pa zmanjšanje implicitne, implicitnega davčnega oziroma vladnega jamstva za velike banke. E, zakaj lahko pričakujemo ta dva pozitivna učinka? E, če ni strukturnih reform, izgube bank vplivajo na njihovo posojanje. Eh, tako eh, gospodinstvom kot drugim finančnim posrednikom. Torej pride do eh, paca vrednostnih papirjev, kar vpliva na gospodarsko dejavnost in na stabilnost celotnega finančnega sistema preko tako imenovane okužbe. In to je mogoče zmanjšati s strukturnimi reformami, kar pomeni večjo finančno stabilnost. Še en razlog, zakaj si lahko obetamo koristi, je, da v odsotnosti strukturnih reform se trgovanje bank financira po obresnih merah, ki odražajo dejstvo, da prihaja do javnih subvencij. Če teh subvencij ni, potem je mogoče strukturnimi reformami zmanjšati eh, nagnjenost bank, da sprejemajo veliko tveganje na trgu vrednostnih papirjev. In eh, take koristi si lahko obetamo predvsem eh, od reform velikih bank, kajti te banke se bolj udejstvujejo v investicijskem bančništvu in delujejo kot finančni posredniki, tako da bi njihov potencialni propad imel večje sistemske posledice. Eh, To je eh, podkrepljeno tudi z dokazi v poročilju ESRB za leto 2014. To kaže, da je sistemsko tveganje povezano z velikostjo bank in da je eh, največje pri tistih, ki eh, se ukvarjajo s posojanjem in če želimo zmanjšati sistemsko tveganje kar poskušamo narediti z direktivo se moramo osredotočiti zlasti na tiste banke ki se ukvarjajo s trgovanjem. Zdaj pa drugo vprašanje, kako bi morali zasnovati strukturne reforme. Da bi dosegli cilje reform, je potrebno omejiti eh, ključne posle eh, bančništva in jih eh, Eh, ločiti od morbitnih izgub iz trgovanja. In tak je tudi pristop direktive Evropske unije, ki si prizadeva ločiti dve eh, enoti, bančno enoto in enoto za trgovanje. In taka eh, ločitev mora biti vodotesna. Učinkovitost takega pristopa je torej odvisna od tega, kako stroga je ta ločitev in to je vezano na tri točke katere omejitve oziroma metrike, kot je zapisano v direktivi, se uporabi, torej kateri, od katere meje naprej je potrebno ločiti enote, potem kakšne so izjeme za določene e, oblike trgovanja, naprimer za državni, državne obveznice in kakšen je obseg e, dovoljenih iz, e, izpostavljenosti. E, Eh, višji, ko bo, oziroma nižji, ko je prak, eh, oziroma višji, ko je prak, bolj porozna je ta razmejitev med posameznima enotama. Zdaj pa še kar zadeva more biti ne socialne posledice strukturnih poslov, strukturnih reform bank. O tem je bilo na kratko govora tudi že v prvi razpravi. Uh, Najprej se moramo vprašati, kakšne bodo posledice na posojanje gospodinstvom in podjetjem. V trenutnih okoliščinah mislim, da take skrbi niso upravičene. Obstajajo dokazi, da je v Evropi bistveno preveč bank in to je potrdilo tudi poročilo ESRB za leto 2014, ki sem ga že omenil. Eh, zlasti v tem smislu, da je bančni sektor tako obsežen, da ne vpliva več pozitivno na gospodarsko rast. Več tudi kaže, da eh, od določene meje v odnosu do BDP eh, korelacija med bankami in rastjo BDP postane lahko celo negativna in morebiten razlog za to, to je, da, trgova, da je poslovanje oziroma trgovanje usmerjeno predvsem eh, v eh, nepremičnine, ki je, te pa so manj produktivne od proizvodnje. Skratka, gre za bolj tvegane posle, ki so manj produktivni. V poročilu ESRB eh, lahko preberemo tudi, da eh, je ta neproduktivnost bank posledica velikih bank, ki bi bile podvržene ločitvi, kot predvideva direktiva. Če, bi, če primerjamo 20 velikih bank uh, z rastjo BDP uh, eh, preko časa, ugotovimo, da se je pravzaprav uh, število bank skoraj podvojilo relativno gledano. Uh, In za zaključek še nekaj pripomp o likvidnosti trgov. Kot je že bilo omenjeno, eh, je morebitna posledica reform bank ta, da bi velike banke eh, zmanjšale obseg storitev, ki jih ponujajo na trgu. Vendar tu, po mojem, gre za pretirano zaskrbljenost in sicer iz naslednjega razloga. Evropski predlog. Uh, omogoča eh, vlogo posrednikov na trgu, čeprav eh, omejuje trgovanje. Eh, poleg tega pa bi lahko banke v tej vlogi nadomestili drugi garanti likvidnosti, kot so naprimer hedge skladi. ki so Eh, trenutno na obrobju, zato ker so banke pač deležne subvencij. Poleg tega bi eh, se stvari spremenile tudi, če bi se trgovanje preselilo z sivih trgov na bolj eh, transparentne in urejene trge. Skratka, likvidnost trgov je potrebno subvencionirati, vendar pa obstajajo bolj učinkoviti in transparentni načini, uh, kako zagotoviti te subvencije, kot pa uh, z subvencioniranjem banke so prevelike, da bi propadle. Poleg tega, da gre tu za zelo, za zelo posredno metodo, taka metoda prinaša tudi v eh, potencijalno škodo zaradi povišenega sistemskega tveganja in velike odgovornosti, ki jo potencijalno nosijo davkoplačevalci. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Parzevoska, ki je predstavnica Finance Watcha in eh, deluje v bančnem eh, na, na, nadzoru na Polskem. Najlepša hvala. Kot predstavnica Finance Watch sem se z veseljem udeležila eh, te javne predstavitve. Zaradi omejenega časa pa bi se osredotočila na posledice učinkovitih strukturnih reform po finančni plati. Pravzaprav bi izpostavila naslednje tri točke. Učinkovite reforme bank eh, naj bi zmanjšale sistemsko tveganje in eh, se dopolnjujejo z mikrorežimi, kot so kapitalske eh, zahteve in mehanizmi za reševanje. Seveda tudi to vpliva na zmanjšanje sistemskega tveganja. Potem drugič, glavno tveganje, ki ga je potrebno zmanjšati, je zmanjšanje eh, tveganja okužbe, torej da se tveganje prenaša z eh, trgovanja na eh, temeljne bančne posle. In pa tu pri reformah se osredotočamo predvsem na Eh, velike banke, tiste, ki so prevelike, da bi propadle. In mislim, da bomo izboljšali sicer tudi razmere za, na trgu za manjše in srednje velike banke s tem, ko bomo odpravili izkrivljanje zaradi eh, prikritih subvencij. Banke potrebujejo več lastnega kapitala, zato da se bodo izognile šokom in financirale gospodarstvo, vendar pa velike banke v dobrih časih potrebujejo zelo malo kapitala, vendar pa eh, jih ta ne eh, ščiti pred propadom. Eh, to je eh, tako imenovani fenomen deregulacije, ki je, so ga nekateri strokovnjaki zelo dobro odpisali in to je tisto, kar moramo rešiti z reformami bank. Eh, učinkovite reforme bank so tiste, ki izolirajo temeljne funkcije, torej eh, eh, plačilni sistem od eh, drugih poslov, predvsem trgovanja. Zdaj se zdi to morda stvar preteklosti, ampak v leta 2008 je res grozilo, da bo sistem v celoti propadel in učinkovita reforma eh, še vedno omogoča, da eh, ločeni deli eh, poslovanja ostanejo v isti skupini, ampak so vendarle izolirani in preprečujejo, da bi izgube iz poslovanja pokrivali sredstev iz depozitev in plačil. In to pri, doprinaša k večji transparentnosti na trgu. Uh, Nekaj pomislekov je vezanih tudi na, na vse te ideje. Gre predvsem za to, kakšen bo učinek na posamezne institucije in kakšni bodo stroški za uh, posameznike. Uh, Naj na kratko torej omenim, eh, kakšno je moje stališče do morebitnih negativnih posledic. Nekateri pravijo, da če bomo ločili trgovanje, bomo ogrozili univerzalne banke, ki uh, da te ne bodo več mogli računati na diverzifikacijo in da ne bo več komunijo vsega. No, Evropski bančni sistem ni samo velik, ampak je tudi zelo koncentriran in če pogledate podatke ECB, vidite, da je pravzaprav e, bistvena ločnica med 20 velikimi bankami in ostalimi. In e, ravno to je. E, prednost naše rešitve, da bo vplivala samo na te banke, ki so prevelike, da bi propadle, ne pa toliko na ostale manjše banke. Eh, z makro, eh, z makro vidika, ki je prevladoval v preteklosti, eh, ostajajo posamezne banke še vedno ogrožene. in eh, tudi bančne skupine vedno znova tvegajo kolektivni, eh, kolektivni bankrot. Potreben je torej eh, dober okvir, ki bo omejil to tveganje. Glede na to, da učinkovite reforme še vedno omogočajo, da so posamezne banke del skupine, se bo tu povečala uh, konkurenca in bančna disciplina, uh, zmanjšali pa bomo težave zaradi subvencioniranja. Nekatere študije kažejo, da uh, ravno zaradi subvencij prihaja do manjše koristi od uh, ekonomije obsega. Torej, kadar poskušam se odzvati na to vrstne argumente, se vedno sprašujem, kako so se stvari odvijale v ZDA. No, eh, banke bi še vedno lahko eh, deloma izvajale poslovanje, le da ne bi mogle računati na sredstva iz eh, depozitov. In če bi bila ločitev učinkovita, bi vse dejavnosti lahko potekale naprej, eh, le da bi se pri tem pač zmanjšalo tveganje. Če torej zaključim, dejstvo, da govorimo o tem, kako izvesti eh, reforme in ne ali jih izvesti, kaže, da se vsi zavedamo, da so reforme potrebne in to je pozitivno. Ampak reforme morajo biti učinkovite, zato da bomo dosegli zastavljene cilje. Če bodo reforme premalo ambiciozne, če bo preveč izjem, eh, preveč manevrskega prostora, potem bomo tudi eh, kljub reformam še vedno ustrajali v preveliki negotovosti. Najlepša hvala, gospa Persehovska. Žal mi je, da se nam tako mudi, ampak eh, dajem kar besedo naslednjemu govorniku. To je gospod Graciano Krema, predstavnik BBVA. Hvaležni smo mu, da se je odzval v poznemu povabilu, da nadomesti drugega govornika, ki se ni mogel deležiti predstavitve je pa tudi edini predstavnik, ki dejansko dela za veliko univerzalno banko. Gospod Krema, izvolite. Hvala predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, najlepša hvala za povabilo. Veliko čast mi je, da imam priložnost spregovoriti na to temo, ne samo v imenu svoje institucije, ki je velika univerzalna spanska banka, ampak tudi kot predstavnik skupine strokovnjakov za strukturne reforme bank. Namen moje predstavitve je, da poskušam pojasniti, zakaj predlog komisije o reformi bank je nujno potreben in utemeljen. Govoril bom o treh zadevah, o načrtih za reforme, o vlogi univerzalnih bank in o vplivih eh, predlaganega besedila na mikroravni. Najprej naj izpostavim nabor ukrepov, ki so že bili sprejeti oziroma o katerih se že razpravlja na ravni evropskih in globalnih regulatorjev, s katerimi poskušajo okrepiti finančni sistem. Preko 40 pobud reform je že bilo sprejetih od leta 2008. E, eh, naj, najbolj so v spredju seveda likvidnostni, kapitalski, svežni ter direktiva o eh, sanaciji in reševanju bank, ki že daje regulatorjem pooblastila za spremembo strukturi bank za zagotavljanje finančne stabilnosti in eh, za večjo možnost reševanja. Poleg tega so bile na globalni ravni sprejete tudi pobude za okrepitev eh, okvira tveganja trga derivatov in za okrepitev okvira za trgovanje. Poleg tega se razvijajo tudi minimalne zahteve za čezmejne sistemsko pomembne banke in tudi s tem bomo prispevali k reševanju problema eh, prevelikih bank, da bi propadle. Vzpostavitev evropskih nadzornih organov in eh, enotnega organa za evroobmoče, vse to kaže, da, sm, da je prišlo do korenitih sprememb v pristopu do nadzora. Nadzor je bolj centraliziran, bolj intenziven, bolj učinkovit in bolj odločen pri sprejemanju eh, korenitih ukrepov. Eh, Zdaj pa nekaj besed o univerzalnih bankah. Univerzalno bančništvo je vrlina evropskega bančnega sistema. Raziskave, ki jih je izvedla Evropska centralna banka, kažejo, da diverzifikacija prihodkov, ki izhaja iz tega sistema, omogoča univerzalnim bankam, da bolje podpirajo svoje, eh, eh, svoje stranke, MSP in podjetja v času gospodarske krize kar pomeni, da igrajo pomembno vlogo pri razvoju evropskega gospodarstva. Eh, model univerzalnih bank se je izkazal za enega najbolj odpornih v času finančne krize. Kot je povedal Mednarodni denarni sklad, dejstvo, da so v času krize eh, rešili številne majhne banke, eh, kaže, da tudi omejitev obsega bank ni neko univerzalno zdravilo. Univerzalne banke Eh, ne nudijo svojih storitev samo eh, prebivalstvu in MSP-jem, ampak tudi drugim akterjem na evropskih finančnih trgih. Kot je izpostavila ECB v svojem mnenju o predlogu komisije, je ključno, da ohranimo uh, njihovo vlogo na trgu, zato da bomo še naprej ohranjali likvidnost na trgu uh, omejili volatilnost cen in zagotavljali odpornost trga vrednostnih papirjev na šoke. ECB izpostavlja tudi um, ključno za financiranje gospodarstva in zagotavljanje stabilnosti. Ampak kot je zapisano, bo to negativno vplivalo na pobudo za, za banke, da se lotevajo zagotavljanja likvidnosti na trgih. To bo zmanjšalo dostopnost eh, veznic podjetij, kar bo otežilo financiranje. Če bomo omejili vlogo bank na kapitalskih trgih, bomo tudi omejili vlogo kapitalskih trgov kot alternativni vir financiranja za MSP-je. Prvotni predlog za strukturne reforme bank je torej skladen Eh, oziroma v neskladju z načrti za okrepitev gospodarstva in zagotavljanje delovnih mest. Predem preidem na zaključke, pa naj spostavim nekaj specifičnih učinkov, ki bodo, pozit, ki bodo negativno vplivali na eh, ločene enote. Ločene enote bodo plačevali više stroške za financiranje eh, Študija iz lanskega leta kaže, da bodo stroški financiranja eh, približno 2,2 eh, odstotka, torej 220 bazičnih točk. To bo eh, omejilo zmožnosti nudenja storitev. Eh, kot je opredeljeno v mnenju ECB, tudi eh, rešitev posameznih delov ne reši vseh vidikov problema prevelikih bank, da bi propadle. In posledično bo prišlo do koncentracije eh, eh, določenih storitev v rokah nekaterih večjih akterjev na trgu. Večja konkurenca strani neevropskih institucij in posledica eh, bo tudi eh, manjša likvidnost evropskih trgov. Torej, če upoštevamo pot, eh, specifične zahteve prebivalstva in MSP-jev kot eh, komitentov, eh, bodo eh, institucije eh, omejene pri poslovanju z njimi, kar bo vplivalo tudi na slabše delovanje trga za MSP-je. Eh, stroški financiranja za posojilodajalce se bodo tudi povišali zaradi slabše likvidnosti na finančnih trgih. Za zaključek pa eh, bi sam predlagal pregled sedanjega predloga, ki mora upoštevati eh, spremembe eh, okvira regulacije in nadzora nad bankami. Ravno tako pa mora biti novi predlog skladen z načrti za trajnostno rast, zagotavljati mora dolgoročno financiranje in razvoj evropskih trgov. Hvala. We thank you, Mr. Gremer. Uh, as interesting uh, it was what you said were the faces of your neighbor. Zelo lepo je bilo gledali, gledati, kako so na vas gledali sosedi, ki sedijo ob vas. Zadnji govornik uh, tukaj je gospod Dirk Wouters, predsednik izvršnega odbora banke J. van Breda. Bo, on bo podal pogled manjše banke na to temo. Izvolite, gospod. Hvala, gospod eh, predsedojoči, najlepša hvala, da ste me povabili. Cenimo, da lahko tudi manjše banke sodelujo v tej razpravi o tem, katere dejavnosti na finančnih trgih so bistvene za banke, zato da lahko še naprej služijo interesom svojih strank. Naša banka je majhna retail banka, ki je specializirana za finančne storitve, za MSP-je in uh, proste poklice. Uh, Glede na to, da smo celoti osredotočeni na stranke, so naše transakcije na finančnih trgih zelo omejene, vendar pa niso neobstoječe, torej obstajajo. Naj vam dam nekaj primerov. Kot banka za MSP doda, pomagamo strankam v mednarodnih trgovskem financiranju. Eh, naprimer, če dobi MSP plačilo oziroma mora plačati račun v dolarjih čez tri mesece, želi določiti eh, menjalni tečaj zdaj. In mi potem moramo eh, zaščititi našo pozicijo na finančnem trgu z nasprotno strankom. Seveda pa smo zelo dejavni pri tem, eh, da pomagamo realnemu gospodarstvu, vendar pa nikoli nimamo odprtih pozicij. Torej argument, da strukturne reforme preprečujejo bankam um, servisiranje strankov, me ne prepriča. Seveda imamo manjše odprte pozicije z pragmatičnega vidika, ampak ko dosežemo neko omejeno uh, mero, gremo na trg in potem zaščitimo in pokrijemo vse odprte pozicije. To seveda pomeni, da naš vodja eh, valutnih storitev nima neke eh, variabilne plače ali pa cilj glede dejavnosti, ki bi jih moral izpeljati eh, oziroma ciljev, ki bi jih moral doseči s finančnimi dejavnostmi. Torej, če če hočemo tukaj ščititi stranke, potrebujemo likvidni trg, potrebujemo večje akterje na trgu, ki bodo zagotovili likvidnost in ki so na nek način, način oblikovalci trga. In če tudi je težko uh, ločiti, um, ločevati ponudbo likvidnosti in lastniško financiranje, mislim, da je to mogoče. Uh, ta predlog, da bi nadzornikom dali pooblastilo, da do neke meje je vsekakor dobra zamisel in nikar ne pozabimo, da dejavnost oblikovanja trga, dejavnost ponudnikov likvidnosti oziroma zagotavljanja likvidnosti izhaja iz potreb strank, iz potreb trga, ki, ščiti, ki hoče zaščititi svoje pozicije. In če organiziraš dejavnosti oblikovanja trga na ta način, je to zelo seveda lepo in prav, ampak to pomeni, da zagotavljanje likvidnosti ne sme biti vezano na neke cilje ali na variabilno plačo, zato da bi tukaj uh, zaposleni služili oziroma stremeli proti nekim tovrstnim ciljem, temveč mora biti njihov edini cilj to, da zagotovijo in zadostijo potrebam stroš, eh, strank. Z vidika obvladovanja obveznosti in sredstev vsaka, dejavnost, vsaka banka sodeluje v, v trgovskih dejavnostih. Banka mora uh, pravzaprav depozite pretvoriti v kredite za stranke. Vendar pa seveda vsaka banka potrebuje likvidnostni blažilnik in znotraj tega okvira kupujemo likvidna sredstva in jih tudi prodajemo na finančnih trgih. In to je realnost vsake banke. Torej, kupujemo uh, finanč, izvedena finančna sredstva zato, da ščitimo tveganja, ki izhajajo iz prehajanja med aktivo in pasivo torej kupovanje izvedenih finančnih instrumentov in likvidnih sredstev, obstaja pri vsaki bančni dejavnosti vsake poslovne banke. Vendar pa to dejstvo morda vendarle ni alibit za neomejeno trgovsko delovanje na vseh finančnih trgih. Naša filozofija je, da če se stranka boji finančnih trgov in eh, nestanovidnosti finančnih trgov in pride v banko z eh, depozitom, potem ni njegov namen, da bi banka takoj um, njegov depozit transferirala oziroma preoblikovala v, v instrument v, oziroma investirala v lasniški um, kapital. Seveda mora biti to dovoljeno, vendar pa po mojem je, um, so osnovna sredstva banke neke vrste rezerva in ne pa nekaj, kar naj bi spodbujalo aktivne dejavnosti trgovanja. In če obstaja nek presežek lasniškega kapitala, nekega kapitala, ki ga ne moremo investirati, potem je po mojem bolje, da ga distribuiramo in razporedimo med delničarje, kajti oni so tisti, ki morajo odločiti, kje želijo ta sredstva, ta kapital investirati. Lastniško financiranje izhaja iz načela, da bodo inteligentni ljudje ustvarjali dobiček na odprtih pozicijah finančnih tr trgov. Težko oziroma nevarno je, če se pa ta dejavnost financira z depoziti strank ali pa z lastničnim kapitalom banke. Uh, Eh, to lahko seveda poveča donosnost eh, lasniškega kapitala finančne ustanove in v preteklosti smo že videli visoke dobičke, ki lahko potem navskrižno subvencionirajo komercialne dejavnosti poslovne banke in potem to lahko privede do neenakomernih pogojev za vse. Zelo ponosen sem, da sem bančnik, kajti tradicionalna dejavnost je, da pretvarjamo depozite v sredstva in to ima prinaša veliko vrednost in korist družbe, družbi. Seveda pa to je povezano tudi z določenimi pozicijami trgovanja. In ščitenje tistih pozicij, ki izhajajo iz trgovanja, um, financ um, trading financiranja, um, so pomembne. Bančna reforma mora razlikovati med temi dejavnostmi in dejavnostmi, ki ne sodijo v področje poslovne banke. Hvala lepa. Najlepša hvala vam, gospod Vauter. Sedaj lahko poslanci zastavijo vprašanje panelistom, poroče, oziroma poročevalec in poročevalec v senci bo imel minuto časa, za da zastavi vprašanje. Uh, potem pa mora tudi povedati, kateremu govorniku je namenjeno vprašanje. Govornik ima potem um, dve minuti časa do odgovor, deset minut dovolj, eh, smo dobili um, še dodatka za tolmačenje, um, ker uh, želim pa si, da bi imeli potem kasneje vsaj nekoliko možnosti, uh, Eh, sproste razprave za vse, ki so prisotni v tej dvorani. Torej, začeli bomo s poročevalcem gospodom Hokmarkom. Zelo kratkom, hvala. Zdi se mi, da vsi skupaj razumemo, da so večja tveganja povezana s specializiranim bančništvom. To je izhajalo iz, eh, iz poročila ECB in tudi jasno je išlo iz prvega panela goste iz drugega panela pa bi vprašal, ali se strinjajo s tem, da so največja tveganja povezana um, v retail bančništvu in ne v nepremičninskem bančništvu. Kako mislite, da bo do te delitve dejavnosti vplivale na likvidnost bank? tukaj ne govorim o eh, lasniškem eh, financiranju, kajti to je nekaj, kar bi tako ali tako eh, bilo treba ločiti oziroma izločiti iz dejavnosti bank. Komu je bilo to namenjeno? Drugemu govorniku, če smem. Pa začnite vsi po vrsti, morda začenši z leve proti desni. Strinjam se, da posojanje kredita oziroma kreditiranje nepremičninskega eh, sektorja tako za nakup in gradnjo hiš, ključno, da je ključno to opredelovalo čas krize. Ne zgolj to krizo, ampak tudi predhodne krize. Vendar pa se ne strinjam z dejstvom, da to kaže na dejstvo, da problem izhaja zgolj iz bank, ki so financirale to vrstne nepremičninske dejavnosti. Kajti pomembno orodje med krizo za razdelitev tveganja je bilo prepakiranje teh um, tveganj in njihova razpršitev po finančnem sistemu s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov. Torej, nepremičninski krediti, ki naj bi, ob, ki prinašajo sabo tveganje in tudi dejavnosti zavarovanja, sta močno povezana, kajti ta dejavnost zavarovanja je močno povečala in okrepila tveganja, ki so izhajala iz nepremičninskih kreditov. Kar zadeva oblikovanje trga. Uh, rekel sem že, da kadar govorimo o tem, da bi se lahko zmanjšala likvidnost zaradi delitve funkcij, da takrat ne upoštevamo dejstva, da banke niso edini morebitni ponudnik likvidnostnih storitev. Tudi hedge skladi, trgo, trgovci visoke frekvence, najrazličnejši posredniki, še zlasti tisti, ki uh, ne um, sprejmajo depozitov, lahko zagotavljajo precejšno mero likvidnosti na finančnih trgih. In upoštevati moramo, da um, bodo morda velike banke morda sicer v slabšem položaju glede zagotavljanja likvidnosti, ampak bodo pa takrat njihovo vlogo nadomestili ti manjši ponudniki. Hvala lepa. Torej, pravzaprav ste. Uh, govorili toliko, kolikor je bilo predvideno za vse štiri govornike. Bi vsi se želeli odzvati? Prav. Samo na kratko, če lahko. Ja, glede specializiranih bank, če smem. Seveda obstajajo um, težave z retail bankami in v hipotekarno usmerjenimi bankami, vendar te ne bi toliko kreditirale, če ne bi velike univerzalne banke želele um, zavarovati svojih sredstev. Uh, Gospod Guthart je omenil, da je že preživel tri krize v Združenem kraljestvu. Prejšnji uh, krizi sta bili taki, da jo je bilo mogoče zamejiti. Tokrat pa so se tveganja pojavljala na najrazličnejših mestih sistema, prav zaradi tega, ker so bila tveganja narobe eh, ovrednotena. Tudi jaz bom odgovoril na zelo na hitro na tri vprašanja glede specializirane banke in bolj eh, diverzificirane banke. Mislimo, da je diverzifikacija ključna za uspeh tudi v bančnem sistemu. Kar zadeva uravnavanje likvidnosti, še zlasti za, mani, za market making, mislim, da je to bistveni vidik. Zakaj so bile državne obveznice izključene iz predloga? Zaradi tega, ker je likvidnost bistvena za državne obveznosti in zdaj uh, nepremičninsko uh, financiranje. Mislim, da močni sistemi upravljanja in nadzorovanja vsekakor bolje uh, se odzivajo na tveganje kot pa pravna ločitev dejavnosti. Jaz bi dodal še vidik financiranja gospodarstva. Z akademskega vidika je res, da uh, je asimetrija informacij ena glavnih vzrokov za težave pri financiranju MSP-jev in družb. Specializirane banke, ki so zelo tesno povezane s strankami, imajo največ moči, da odpravijo te asimetrijo v informaciji in da podprejo realno gospodarstvo ter da se osredotočijo na sredstva v bilanci bank. To je vsekakor jamstvo za varnost depozitov. Hvala lepa. Prvi, oziroma naš prvi poročevalec v senci, gospod Vajseker, eh, resnično prosim, da se vsi naslednji govorniki držite uh, omejitve ene minute in da se odgovor ne razteza preko dveh minut, kajti res nimamo več veliko časa. Hvala. Imam vprašanje za gospoda Pagana. Uh, Eh, poročilo, ki ga je omenil za Evropski organ za sistemska tveganja. Ta, to poročilo govori o socialnih stroških in ti socialni stroški se večajo z velikostjo in tudi s krčenjem posojilnih krediti, eh, kreditnih dejavnosti. Moje konkretno vprašanje je, ali bi priporočali, da se ta parameter posojil do skupnih sredstev uporabi za ciljanje velikih bank v tej reformi, ko se ocenjuje, do kakšne mere bi bilo treba neko dejavnost ločiti od drugih. Kratek odgovor. Ja, mislim, da bi to lahko bil koristen parameter, verjetno povezavi z drugimi. Kaj ti? da odgovorim v celoti na vaše vprašanje. Ne moremo dovoliti, da drugi podobni parametri, kot so naprimer udeležba v dejavnostih trgovanja in tako naprej, kaj ti dejavnosti netrgovanja niso zgolj kreditiranje, ampak lahko vključujajo tudi druge dejavnosti. Skratka, tudi to lahko igra neko, um, neko vlogo. Skratka, moj odgovor je, da s pridržkom. Uh, Naslednji je gospod Kamal EKR, vendar pa ga ni več v dvorani, tako da um, bi vprašal, ali je še kdo tukaj, ki želi nadomestiti gospoda Kamala? Ne. Potem prehajamo na Alde Silvi Gulah. No, just a brief question again. Uh, what is your strategic vision? Kratko vprašanje, kakšna je vaša strateška vizija? Uh, glede tega, kako bomo financirali evroobmoče in Evropo na neodvisen način v prihodnih letih. Ali mislite, da bomo to storili prek strukturnih reform, z boljšim nadzorom, s čim drugim, zaradi vlogo um, Evropskega organa za sistemska tveganja, kako drugače? Komu ste namenili to vprašanje? Za Finance Watch, kajti imamo res veliko srečo, da imamo vsaj eno žensko v tem zanimivem panelu. Hvala lepa. Če želimo financirati realno gospodarstvo, potem potrebujemo finančno stabilnost, potrebujemo tudi manjša sistemska tveganja. In kot sem omenila v uvodni izjavi, menim, da sistemska tveganja, ki izhajajo iz uh, pretiranega trgovanja, še zlasti z izvedenimi finančnimi instrumenti, tisto, kar pomeni katastrofo za realno gospodarstvo. Že, ne želimo si nove krize, kakršne smo že imeli. In če se znova vrnem k Združenemu kraljestvu, glede na to, da je z nami profesor Gutfhard. Če pomislite na trend rasti BDP, je eh, Združeno kraljestvo izgubilo šestkratno vrednost BDP-ja v zadnji krizi. Pa tukaj sploh ne omenjam ravni brezposobnosti v drugih državah. Skratka, sistemska tveganja in finančna stabilnost morata biti naša cilja eh, in na, eh, mor, z njima moramo preusmeriti pozornost bank um, na realno gospodarstvo. Naslednji gospod Fabio De Mazi zaguje. Imam vprašanje za gospoda Pagana. Jacob je že omenil poročilo in uh, razmerje med posojili in sredstvi. Rekli ste, da depozitarne institucije nič ne ovira, da bi kupovali specializirane instrumente. ali mislite, da bi to res bistveno povišalo eh, stroč, stroške financiranja za MSP-je in kako relevantno je financiranje eh, kapitalskega trga za MSP-je. To bi bilo tudi moje eh, vprašanje, oziroma moje vprašanje, komu ste namnili to vprašanje. Gospodu Paganu, še 15 sekund mi je ostalo, kakšna škoda, da jih nisem izkoristil. Gospod Pagano, izvolite. Torej, pretok financ k MSP-jem je trenutno precej oviran. Ovira ga velik akter na finančnem trgu, namreč evropske vlade kako lahko znova aktiviramo posojila zasebnemu sektorju, še zlasti družbam in MSP-jem, za katere nam je toliko, je ta, da vlade zmanjšajo svoj pliv na finančnih trgih v Evropi, še zlasti v nekaterih državah na periferiji. Hvala lepa za zelene. Filip Lambeh, izvolite. Hvala lepa. Moje vprašanje oziroma komentar je namenjen gospodu Kremi. Rad bi se vam zahvalil, kajti verjetno je naš cilj skupaj namreč zagotavljanje energetske učinkovitosti in varovanje z energijo. Torej, upam, da boste nam svetovali, da naj eh, nehamo tratiti energijo na tej pobudi in jo usmerimo v kaj bolj koristnega. Omenjali ste kako naj rešimo gospodarstvo in mislim, da bi vam morali večkrat prisluhniti, kajti s tem bi se ognili katastrofi iz leta 2008, ki so jo verjetno povzročili neumni politiki. Vaši sosedi so pokazali, da lahko strankam ponudite najrazličnejše storitve, na koncu pa s tem nimate nekih odprtih pozicij na bilanci, ker ste jih eh, zaščitili z investicijskimi bankami. Če to je izvedljivo za vam bredo, zakaj to ne bi bilo izvedljivo tudi za vas? In kar zadeva stroške, če lahko sedaj zagotavljate dejavnosti po subvencioniranih stroških, jaz sem glede tega tržni liberalec, potem bi želel, da stranke plačajo realne stroške, ne pa subvencioniranih. Torej, zelo me zanima, kakšen bo vaš odgovor. Uh, Hvala za vprašanje, zelo je zapleteno, pa tudi zanimivo. Pravzaprav nimam dobrega odgovora, skušal ga bom nekako sestaviti iz tega, kako menim, da naj bi sistem univerzalnega bančništva ponudil rešitve za realno gospodarstvo, še zlasti pa za MSP. Struktura ščitenja finančnih ustanov je zapletena, zato ker so tveganja sama zapletena. Ne gre zgolj za posojanje MSP-jem, temveč tudi za zagotavljanje najrazličnejših storitev, ki so temeljnega pomena za MSP-je, če se želijo eh, ogniti nestanovitnosti dobička in če se želijo ogniti določenim tveganjem. To pomeni, da vsi posli, kot je rekel gospod Wouters, eh, niso tako preprosti, um, kot so naprimer kritje menjalnega tečaja med evrom in, in dolarjem. Nekatere ustanove naprimer izvažajo v Mehiko in uh, tukaj. Ni na voljo veliko instrumentov zaradi tega, ker številne hiše ne ščitijo tveganja, ki izhajajo iz menjalnega tečaja evro napram uh, peso. Tako da tukaj eh, morajo biti rešitve drugačne. Um, rešitev, ki jo omenja predlog, je ta, da bi ponudili različne bančne enote za to vrstne različne produkte. To bi bilo sicer smiselno z vidika kritja tvega, ne pa z vidika stroškovne učinkovitosti. Upam, da sem vsaj deloma odgovoril na vaše zapleteno vprašanje. Učinkovitost za koga? Za davkoplačevalca? Tudi za davkoplačevalca. Seveda tukaj krepimo gospodarstvo oziroma želimo pomagati gospodarstvu. Tako da konec koncev je to to. Hvala. Zadnji poročevalec v senci za EFDD, Marko Sani. Hvala lepa. Vprašanje imam za profesorja Pagana. Namreč moje vprašanje zadeva izvedene finančne instrumente in vprašanje sem že zastavil v prejšnjem eh, panelu pri reformi bančnega sistema bo treba dodati instrument, neodvisen instrument za ovrednotenje tvegan. To je že bilo narejeno v ZDA leta 2008. Tveganja, eh, zakritje tvegan bank prihodna vloga množ, množičnega financiranja, ki je novi vir financiranja in je, je tudi instrument za razpršitev kreditnih tveganj bank, je morda tudi način, k prehodu eh, na manj tvegane situacije. Kaj se zdi vam? Eh, Dovolite, da odgovorim zgolj na prvi del vašega vprašanja izveden, o izvedenih finančnih instrumentih. Res da najbolj tvegane pozicije, eh, ki jih trenutno zauzemajo še zlasti velike banke, izhajajo iz trga, trgovanja z uh, izvedenimi finančnimi instrumenti. Ta tveganja je zelo težko oceniti, ampak vsekakor so izjemno visoka. Ključni razlogi, zakaj zelo velike banke lahko odpirajo to vrstne pozicije in imajo tudi željo, da to počnejo, izhaja iz tega, da ustanove, s katerimi trgov, trgujejo, na nje gledajo kot na banke, ki so uh, Uh, varnejše kot pa morebitni drugi izdajatelji izvedenih finančnih instrumentov, prav zaradi tega, ker uživajo to jamstvo banke, za banke, ki so pre, prevelike, da bi propadle. Torej, ta problem bi lahko postal manjši, če bi te, ta jamstva za te banke ne bila več na voljo tistim bankam, ki tvegajo na trgu uh, z izvedenimi finančnimi instrumenti, s pomočjo teh jamstev, ki jim so v pomoč. Smem še nekaj dodati? Obstaja še dodaten okvir in tudi tehnike za zmanjševanje tveganj, ki zelo veliki meri zmanjšujejo tveganja, v katera se podajajo bančni sistemi. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Sedaj pa imamo resnično dovolj časa še saj za eno vprašanje, za prosto razpravi. Predem dam besedo gospodu Hkmarju. Gospod Langen je zahteval ta postopek, sedaj pa ga žal ni več z nami. Naj se ozrem po dvorani. Nina Gil, naša poročevalka o e, večletnem finančnem okviru. Hvala lepa, predsednik. Želela sem spregovoriti v prvem delu, kaj ti profesor Helvek, sama sem pročaka, kot ste slišali, o večletnem finančnem okviru. In vi ste bili zelo kritični glede tega in v, imeli ste prav, želeli smo dobiti uravnotežen pristop glede tega, kako odpraviti te pomisleke. Gotovo se zavedati, da E SCC je letos sprejel bistvene reforme in zanima me, kakšno je vaše mnenje glede teh reform. Poleg tega me je zelo zaskrbelo, ko sem prejšnji teden v Financial Timesu prebrala, da številne številna podjetja razmišljajo o tem, da bi imela um, zasebne vzdrževalce likvidnosti, ki bi bili zunaj evropske in ameriške pristojnosti. In to je proti temu, kar je dejal gospod Guthart. No, Dobro je, da je finančni sektor inovativen, vendar žal so inovativni na napačen način, torej da želijo najti pot, da delujejo zunaj predpisov. In kaj menite, kaj bilo treba storiti glede eh, bančništva v senci in sektorja v Evropi nasplošno? E Mislim, da je uh, ukrep SSC. E uh, eh, SSC ukrep v pravo smer, vendar um, tudi ocene sestav so nekaj, kar uh, je spostavljeno tveganjem. In torej, to je signal, ki ga lahko pravijo investitorji. Poleg tega pa katerikoli sklad, ki je odprt, in investira v sredstva, ki niso neposredno likvidna, je občutljiv. Torej, vedno imamo takšne, recimo, sklade na nepremičninskem trgu, uh, uh, sklade, ki ustvarjajo denar in to je sistematično tveganje. Kakšen pomislek imam glede ameriškega sistema SSC, ki je pristojen? ponavadi razmišlja o zaščiti vlagatelju, ne pa sistema. In zato posem drugače deluje kot pa bančni nadzorniki. Zato so se tudi toliko obirali eh, um, glede te teme. Hvala, gospod Helvik. Predam dam besedo poročevalcu Generi Hokmarku bi se rad uh, zahvalil tolmačem, ki so ostali z nami desetimi dlje in hvala, da ste se držali časovne discipline, tako da smo res lahko vse spravili v dogovoren čas plus še dodatni 10 minut. Sedaj pa bom dal besedo Gunnerju Fokmarku in še enkrat hvala vsem govornikom za to zelo zanimivo razpravo in zelo različne in zanimive prispevke. Sedaj pa Gunner za zaključek izvolite. Hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil. Kajti dejansko smo imeli zelo zanimive predstavitve, ki so bile zelo dobro pripravljene za nas in to je zelo dobro za nas, zelo koristno za nas. Ne bom preveč uh, sklepov tu želel predstaviti, kajti uh, mislim, da bomo imeli, bi imeli preveč različnih uh, eh, mnen in glede na to se približujemo Božiču, bi morali biti bolj usklajeni. No, vsekakor pa imamo veliko hrane za razmišljanje. Kaj se zgodi, če bi postali bolj odvisni od specializiranih bank in kaj bi bilo potem z sistemi reševanja zasebnim eh, kapitalom? Kaj se zgodi z vzdrževanjem likvidnosti, če imamo več specializiranih bank? Veliko kolegov nas primerja za ZDA, vendar bančna struktura v ZDA je posledica stolet razvoja, tako kot pri nas. Torej, kaj se zgodi z ustvarjanjem likvidnosti in kaj se zgodi z sistemskimi tveganji, če bi bili bolj odvisni od specializiranih bank? Če si ogledamo to, kar smo slišali, vidimo, da si moramo zastaviti ta vprašanja. No, morda se to sliši kot provokacije, vendar eh, to so moje zaključke, moramo delati ravno na tem, kajti menim, da naš skupni cilj mora biti to, da imamo čim stabilnejši okvir. Vendar eh, tudi tu je paradoks, kajti potrebujemo tudi dinamičnost, potrebujemo torej stabilni okvir in dinamične akterje. To bomo morali urediti. In še enkrat hvala kolegom. In hvala našim eh, gostom in našemu predsedniku in Hvala tudi prejšnjemu predsedujočemu. Hvala.